Okay, colleagues, I'm going to begin the meeting. Um... Dragi kolegice in kolegi, začeli bomo s sestankom. Ena od težav, ki jih imamo, spet govorim novim članom. Če začenjamo pozno sestanko, se zgodi to, kar ste videli včeraj. Izgubljamo dragocen čas in potem moramo omejiti čas za govor. In potem se znajdemo v tem zelo težavnem procesu, ko se vam nekaj zdi zanimivo, želite nekaj k temu povedati, ne morete in na koncu imamo vsi težave. Po drugi strani pa bi rad začel točno in pravočasno. Za tiste, ki ste tukaj, naj povem, da bo to moj način predsedovanja, da bomo začeli točno. Septembra bom preprosto začel, kdo bo tukaj, bo tukaj. Novi člani so mi povedali, da se mi zdi koristno, če razložim nekaj čudnih posebnosti eh, dela v odboru, naprimer izklop mobilnih telefonov, čeprav je moj še vklopljen, ampak ga bom izklopil kasneje. Tako da razlagam zadeve. Septembra, oktobra, novembra vas bom o takih stvarih obveščal. Eh, sploh naprimer pri proračunu, tam je skoraj nemogoče, da eh, vemo, kaj vse se s tem dogaja, tudi če smo bolj izkušeni. Tako da vam bom eh, vsakič podal kratke razlage. Manjka nekaj sporočil predsednika. Danes se bomo ukvarjali z kar nekaj poročili komisije o zadevah povezanih s priseljevanjem. Na začetku bi podal nekaj sporočil. Včeraj sem dejal, da so to sporočila, ki bodo vedno bolj pomembna. Običajno gre tukaj predvsem o, za poročevalce, ki so bili imenovani. Če boste pravočasno tukaj, Eh, boste lahko tudi sami potrdili te poročevalce, ker to naredimo na začetku sestanka. Če vas ne bo na začetku sestanka, boste to zamudili. In tudi, če so vaši asistenti tukaj, bodo to lahko storili za vas. Torej, kar nam je še ostalo odprto, in sicer eh, pri pravilu 229 eh, poslovnika, ko gre za imenovanje poročevalcev, so se koordinatorji dogovorili, da za naslednja načela in sicer, da ponovno imenujejo odhajajoče poročevalce za zakonodajne akte, ki so še v pogajanjih, torej jih ponovno imenuje, če so še vedno člani našega odbora. V primeru, da so člani zapustili eh, Libe, bomo imenovali novo poročevalce čim prej, ostajajo pa poročevalci političnim skupinam. Tako smo ponovno potrdili poročevalcem gospod Mecolo iz ELS eh, e za poročilo o sporozumu med Evropsko unijo in eh, Švicarsko konfederacijo glede eh, pogoje sodelovanja v EASO, gospa Intfeld za ALDE za poročilo o sporozumu med Kanado in Evropsko unijo glede prenosa in obdelave podatkov o imenih potnikov. Potem pa imamo še poročilo o proračunu 2015, ki je bilo dodeljeno kolegu Stehovskemu iz ELS. Prav tako so se koordinatorji dogovorili za sistem eh, rotacije, tako med poročevalci in poročevalci senci izberemo eh, vsakršnega poročevalca in tako ohranimo nadzor nad proračunskimi zadevami. Prvi poročevalec za, za v letu 2015 za, za to poročilo bo iz skupine socialistov demokratov, potem pridejo EKR, ALDE, GUE, NGL, Zeleni in ERDD. In na koncu naj še povem eh, nekaj o jezikovnem profilu eh, članov Libe. Če bomo imeli na voljo omejene prostore, bomo opredelili potrebe po jezikovnem režimu za člane in namestnike tale lingvistični profil, jezikovni eh, profil pomeni, kako uporabljamo jezike. Torej bomo upoštevali potrebe tako polnopravnih eh, članov, kot tudi namestnikov. Namestnikov zato, ker bodo nekateri namestniki tukaj bolj aktivni v odboru. Sekretariat bo pripravil eh, dopis in zaprosil člane, da povejo, kakšne so njihove jezikovne potrebe pred takšnimi sestanki, ki bodo potekali v manjših prostorih, prostorov. Če nimate nobenih pripomp, so te zadeve sprejete. Zdaj pa se vrnimo na naš dnevni red. Kot sem dejal, imamo kar nekaj sporočil eh, komisije glede priseljevanja neke o Schengenu. Začeli bomo z prvo predstavitvijo komisije, ki je seveda zelo zanimivo. Gre za direktivo o minimalnih standardih glede sankcij in ukrepov za podelitev darjavcev in zakonito prebivalcev državljanov tretjih držav. E, ta direktiva je bila sprejeta 18. junija 2009. Komisija je sprejela sporočilo 22. maja in bo zdaj predstavila svoje ugotovitve našemu odboru, potem pa bo sledila razprava. Gospod Šmitic iz eh, komisije bi prosil za kratko predstavitev, potem pa bo sledila razprava o, o vaši predstavitvi. Gospod Šmitic, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod eh, Eh, predsednik, preden se lotim sporočila, naj povem nekaj splošnih eh, zadev tako, da eh, predstavim splošni kontekst te direktive glede na izzive pri priseljevanju, s katerimi se soočamo. Včeli ste že razpravljali o tem, koliko ljudi prihaja v Evropsko unijo. Mogoče tudi najti nezakonito delo za neregularne, nedokumentirane priseljence, ki iščejo boljše življenje in tudi izpolnjujejo zahteve delodajalcev, ki želijo izkoristiti pogosto nizko kvalificiranih eh, in nizko plačanih eh, delovnih mest eh, na gradbiščih, pričiščenju in podobnem. Prav tako vemo, da mnogi ljudje pristanejo v rokah eh, tihotapcev in eh, namen te direktive je tudi boj ne le nezakonitega zaposlovanja, temveč eh, tudi trgovanja in tihotapljanja ljudi. Nezakonito priseljevanje pomeni tudi zmanjšanje prispevkov v nacionalne blagajne v obliki zdravstvenih in socialnih prispevkov. Tako da moramo gledati to direktivo bolj nasplošno. Eh, poskuša eh, povezati to problematiko z sankcijami pri nezakonitem zaposlovanju. Prav tako predvideva zaščitne ukrepe za priseljence, ki lahko dobijo izostalo plačilo, če niso bili plačani za delo, ki so ga upravili. Tukaj gre za direktivo, ki ni uperjena proti prisilencem, temveč delodajalcem, ki zaposlujejo takšne prisiljence. Z tega vidika je treba povedati, da je to povezan tudi z eh, en najnovejših direktiv, ki se okvarja z enim od sektorov, ki pokriva ta direktiva, gre za sezonske delavce in eh, tukaj bi se zahvalila. Eh, vašemu odboru za podporo pri tej direktivi. Direktiva sezonskih delavcev omogoča odpiranje eh, na področji, kjer smo našli veliko nezakonitega zaposlovanja. V našem sporočilu iz meseca maja eh, smo predstavili tri največje izzive pri izvajanju direktive. Prvi je potreba po izvedbi zadostnega števila inšpekcijskih pregledov če države nimajo ustreznih inšpekcijskih pregledov, se ne morejo lotiti problema nezakonitega za poslovanja in zagotoviti pravice nezakonito zaposlenih priseljencev. Te sankcije ostajajo zelo teoretične in direktiva ne more doseči svojih ciljev. Države članice morajo enkrat na leto poročati komisiji, koliko pregledov so opravile in v katerih sektorjih so naleteli na težave. In moram povedati, da je bila situacija 2013 zelo slaba, kajti vse države niso poslali svojih porušil, tako da smo morali sprožiti postopke zaradi kršitev. Medtem smo dobili vse, vsa poročila za leto 2012, poročila pa kažejo, da je nezakonito zaposlovanje najbolj razširjenje v istih sektorjih po vseh državah, to je gradbeništvo, kmetijstvo, vrtnarstvo, gospodinska dela, čiščenje, gostinstvo. Seveda je situacija v državah članicah zelo različna, kar zadeva število upravljenih eh, inšpekcijskih pregledov. V nekaterih državah so pregledali manj kot en odstotek delodajalcev leta 2012, 29 odstotkov pa v kaki drugi državi. Kaj pomeni, da se soočamo z velikimi razlikami pri izvajanju direktive v državah članicah? Eh, tako da se lahko delodajalci izogibajo eh, pregono in kazni v enih državah bolj kot drugih. Da bi izboljšali postopek poročanja, smo pripravili nov obrazec za poročanje eh, držav, tako da je letos eh, položaj predvsej boljši. Se smo dobili že vsa poročila držav članic, ki jih sedaj analiziramo. Zdi pa se, da se je situacija predvsej izboljšala. Še enkrat, inšpekcijski pregledi so izjemno pomembni za odkrivanje nezakonitega zaposlovanja. Drugi izjiv je povezan z sankcijami, administrativnimi, finančnimi in kazenskimi sankcijami. Vse države prepovedujejo zaposlovanje nezakonitih priseljencev in to tudi kaznujejo, vendar pa je višina kazni zelo različna po državah članicah. V 16 državah članicah je, se proporcionalno zvišuje, zvišuje kazen z v, vsakim eh, nezakonito zaposlenim priseljencem in sicer znaša od 300 evrov v eni državi do 10 tisoč v drugi državi, tako da je tu, so tukaj zelo velike eh, razlike. Države so opredelile tudi najvišjo kazen, ki je med 854 evrov in 100 tisoč evrov. Uh, v preostalih, v preostalih eh, osmih državah članicah eh, vidimo tudi določene variacije, kjer imamo zneske med 500 evrov in 500 tisoč eh, evrov za, v državi z najvišjo kaznijo. To kaže, da se, se vedno kazen, ne, kazen vedno ne ustreza prekrško zaposlovanja nezakonitih eh, priseljencev. Zato se uporabljajo zelo različne sankcije oziroma kazni, kar ne pomeni, da bi morali uskladiti eh, kazni tako, da bi bile povsod enake, zaradi tega, ker tudi situacije niso enake v vseh državah šanicah. Morali pa zagotoviti vsaj določeno koherentnost. Prav tako je treba tukaj upoštevati pravice priseljencev, ki morajo imeti dostop eh, do pravosodja, eh, možnosti pritožbe, eh, to sodi med zaščitne ukrepe, tukaj lahko zahtevajo tudi osrezne očkodnine v primeru neplačila. Na tem področju treba sprejeti še dodatne ukrepe, kjer delamo s državami članicami. Redke so uveljavljene pravico do pritožbe proti delodajalcem zaradi neplačila. To je včasih v splošnih pogojih, brez da bi se spuščali v podrobnosti. Tako da si moramo te zadeve bolj natančno pogledati v naslednjih mesecih. Naslednja stvar, ki je tudi pomembna, je tudi zahteva po sistematičnem objektivnem obveščanju priseljencev o njihovih pravicah države članice vsaj nimajo tovrstnih eh, predpisov pripravljenih in končna zadeva je povezana s pravicami in sicer pomanjkanje specifičnih mehanizmov za povrnitev škode prizadejane tem priseljencem. Tu gre za ključne instrumente, gre za dokaj mlad instrument pri tej direktivi. kakšne so naše prioritete za naslednje mesece. Kot prvo, natančno proučujemo eh, stopnjo izvajanja direktive, prenosa direktive. Naredili smo splošen pregled, zdaj se ukvarjamo za specifično situacijo v državah članicah, organiziramo bilateralne sestanke z državami članicami, imamo tudi uh, sestanke s kontaktno skupino, z predstavniki vseh držav članic. Če bilateralna srečanja in ta srečanja z kontaktno skupino ne bodo pripeljala do sprememb v državah članicah, bomo seveda morali eh, sprožiti postopke zaradi prekrškov. Seveda pa je treba čim bolj podpreti države članice pri iskanju koherentnega načina pri izvajanju te direktive oziroma prenosu te direktive. Gre torej za pomembno direktivo. Dobili smo vtis, da so se s tem izboljšali mehanizmi za odkrivanje tovrstnih eh, kršitev z inšpekcijskimi pregledi v državah članicah, ampak kot rečeno, nas čaka še veliko dela na tem področju. Hvala lepa, gospa Šmit. Naj poskušam strukturirati našo razpravo, sploh eh, za nove člane, pa tudi za tiste, ki včeraj niste bili tukaj. Ker zvejo praktične zadeve, prosim, da naj date znak, da želite govoriti, ko začne govoriti komisija, tako da dvignete roko ali kako drugače. Ker zadeva samo strukturo razprave, tukaj imamo tri sporočila. Torej nimamo eh, tega zaporedja koordinatorji najprej, potem eh, pa ostali člani. Tukaj gre za uvodno prvo razpravo izmenjavo mnen. Ko smo govorili o projektni skupini za sredozemlje včeraj, smo imeli drugačno strukturo. To se pravi, da se različno odzivamo na eh, ta, takšna poročila. Imeli smo razpravo o zaslišanju ali o tovrstnih poročili, kot je projektna skupina za sredozemlje, kjer smo imeli najprej koordinatorje, potem pa ostale člane. Tako da treba upoštevati temo. Tukaj govorimo recimo o sankcijah, tukaj se ukvarjamo z zasluževanjem družine in vsakeč bomo imeli temo, o kateri boste govorili toliko za razlago, da vse vedeli, kako potekajo te razprave. Uh, uh, Gospa Sipl, potem pa gospod Sebajs. Brigita, izvoli. Najprej naj povem, da me veseli, da ne govorimo samo o sankcijah proti delodajalcem, ampak tudi o podpori prisiljencem, če niso dobili denarja za delo ali niso dobili ustreznega plačila za delo. Po drugi strani pa me izjemno iritira, ko slišim, da v mnogih državah članicah ta direktiva konkretno ne deluje, učinkuje, ker nimajo nadzora, nimajo kontrol. Tukaj imamo preglede od 9 do 29 odstotkov, takšen je razpon mnogi delodajalci lahko zaposlujejo priseljence in so lahko prepričani, da jih nikoli ne bo nišče kontroliral. To pa seveda stane. In po drugi strani, kot je kolegica povedala, veliko denarja lahko prihranimo. Ti ljudje ne plačujejo socialnih zdravstvenih prispevkov, davkov, zato bi bilo zelo dobro, če ustrezno nadzorujemo delodajalce. Ni problem, da nezakoniti priseljenci delajo. Problem je v tem, da morajo delati za zelo nizke plače, da delajo pod izjemno slabimi delovnimi pogoji, nimajo nobenega varstva, nobene zaščite. In zato imam tudi zelo konkretno vprašanje za komisijo. Ali vidite kakršnekoli možnosti za izboljšanje eh, položaja v državah članicah, eh, tako da bi jih prisilili k temu, da bolj vlagajo v izboljšanje položaja priseljencev, pa tudi eh, vse ostale, ki so nezakonito zaposleni. Hvala lepa, Brigite. Pa Sabajo si naslednja. Hvala. Lepo, če si pogledam zaključke na koncu vašega dokumenta, vidimo, da tam piše da bi mora biti ta zakon danes podbudan za uporabo zakonitih kanalov priseljevanja. Če pa zakonitih kanalov ni, to ne bo delovalo. Na švedskem imamo drugačen sistem. Tam omogočamo visoko eh, kvalificiranih delavcev, ki lahko pridejo, tudi nizko kvalificirani se lahko priseljujejo. Se lahko priseljuje. Zato se je število nezakonitih priseljencev bistveno zmanjšalo kar je vsekakor pomagalo. Zato Švedska tudi ne izvaja toliko eh, pregledov. Mi smo med tistimi državami, ki imajo samo en odstotek eh, inšpekcijskih pregledov, zato ker imamo manj nezakonitih priseljencev. Če boste povečali zakonito priseljevanje, ne boste potrebovali toliko kontrol. Mi poskušamo zagotoviti zakonit položaj tem ljudem. Seveda pa delodajal, določeni delodajalci nimajo nobenih eh, skrupul in izkoriščajo ljudi. In tukaj smo izboljšali obstoječo zakonodajo. Mislim pa, da ni dovolj, da izdajamo dovoljenja za sezonske delavce in visoko kvalificirane delavce, ampak moramo dati vsem možnost za zakonito zaposlitev. To je edini način, da bomo ta problem rešili. Prav tako se moramo zavedati, da vsi, ki zaposlujejo nezakonite priseljence, niso nujno brezkopulozni. Lahko so tudi samo eh, zasebniki, ki želijo tem ljudem pomagati, ljudem, ki nimajo nobene druge možnosti, da ostanejo v državi in zaslužijo za življenje. Nimamo samo eh, hudobnih in zlobnih delodajalcev, ampak eh, drugih, so tukaj tudi drugi, ki ne znajo drugače. Gospa Mlina. <laughs> Sorry, I didn't hear you. Thank you. Se pravi, nisem vas eh, slišala. Hvala lepa za besedo, hvala lepa tudi gospe Šmit, eh, da je danes z nami in da mi podala to zelo podrobno poročilo, tudi kritično poročilo glede pomenkljivosti pri prenosu te direktive. Ne bom se spuščala v podrobnosti velikih razlik med državami članicah eh, pri višini kazni, tudi Situacija je zelo uh, huda glede direktive njenega izvajanja, če ne bomo spremenili izvajanje. Kako bo z, komisija poskušala zagotoviti, da se bo direktiva učinkovito izvajala v vseh državah eh, članicah? Dejali ste, da se pogovarjate z državami članicami in jih podpirate. Mogoče je bilo dobro pripraviti smernice za praktično izvajanje direktive. Eh, ključno pri zagotavljanju pravic eh, prisiljencev. Moje vprašanje je, ali to namerava komisija storiti in če, ali ima kakšno pripravljeno časovnico za sprejem to vrstnih eh, smernic. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Zehovski. Govoril bom češko, hvala lepa za besedo. Zahvaljujem se tudi gospe Šmit za to poročilo. Zanima pa me, ali lahko podate bolj natančne podatke o pregledih, inšpekcijskih pregledih in o tem, kdo izvaja kakšne kontrole, kakšne preglede, kako se takšne kontrole sploh izvajajo. Tukaj imamo razlike od 1 odstotka in 29 odstotkov delodajalcev, ki so bili pregledani. To nam pravzaprav nič ne pove o tem, eh, kakšni so rezultati eh, teh eh, pregledov. Preden sem postal poslanec v Evropskem parlamentu, sem deloval kot delodajalec, bil sem direktor nekega podjetja in število samih kontrol ne more eh, odkriti, ali zaposlujete nekoga eh, nezakonito ali ne. Zato me zanima, kako potekajo takšni inšpekcijski pregledi in kdo jih upravlja. And, uh, Mrs. Bjork. Gospa Bjork. Okay. I'm here. Uh, Jo, eh, från GUE-NGLs sida så, så eh, v, i imenu GUE-NGL naj povem, da je za nas ozadje te direktive zelo problematično. Tukaj gre za boj proti nezakonitemu zaposlovanju. veseli me, da krepimo pravice priseljencev v tej direktivi. Ampak, ko komisija govori o izzivih pri izvajanju te direktive, saj problem pojavlja predvsem na področju pravic delavcev. Povezali smo se z različnimi organizacijami, ki delajo z ljudmi, ki so v takšnem položaju. In te nam pravijo, da so tukaj zelo velika tveganja, da vas kaznuje delodajalec, da ste izpostavljeni možnosti zapora ali izgona iz države. Lahko vas tudi prijavi lastni delodajalec. tem delavcem je včasih eh, zelo težko priti do plačila za svoje delo. Zato bi morali okrepiti pravice nedokumentiranih eh, zaposlenih priseljencev. Kar zadeva sankcije, to ni nujno najbolj očinkovit ukrep za boj proti neprijavljenemu zaposlovanju. Mislim, da je primerno, če ukrepimo pravice delojemalcem, ki bodo potem prijavili delodajalce, ki jih izkoriščajo. Zato me zanima, kaj namerava komisija na tem, poročilo, na tem področju storiti pri krepitvi pravic delavcev. Gospa Stevens. Ja, goeiemorgen, Nu, um, ik wil. Uh, eh, dobro jutro. Rad bi se zahvalil predstavnici komisiji, imam pa še nekaj vprašanj. Tudi priseljence bi radi informirali, ampak glede na to, da niso prijavljeni, bo težko priti do njih. Kako želite vzpostaviti stik s temi? Uh, neprijavljenimi zaposlenimi. In tukaj bi morali države članice sodelovati tudi z organizacijami delo dejavcev in jih informirati. To bi bil dober pristop, da bi preprečili, da bi se sploh zaposlovalo na črno. Kako je mogoče ukrepiti sodelovanje z organizacijami delodajalcev. Tudi sindikati na drugi strani lahko pri tem odigrajo pomembno vlogo, ko gre za odkrivanje dela na črno. Ste upoštevali tudi vlogo sindikatov, naprimer kot eh, možnega prijavitelja eh, delodajalcev pri inšpekcijskih službah ali policiji? Zdaj smo se osredotočili na delo jemalce iz tretjih držav, imate tudi eh, kakšne številke o nezakonitem zaposlovanju državljanov Evropske unije iz drugih držav članic, ne samo državljanov tretjih držav eh, članic, temveč tudi evropskih državljanov. Imate kakšen pregled, eh, kakšne razsežnosti ima ta problematika? Saj imamo tudi veliko uh, ljudi, ki prihajajo iz držav vzhodne Evrope, ki nezakonito delajo v drugih državah, ki prav tako niso deležni ustreznega zdravstvenega in socialnega varstva. Tukaj imamo problematiko Francije in nizozemske Nemčije, ki bi morale pripraviti nek pregled nad situacijo v poročilo. Eto je zapisano, da naj bi okrepili sodelovanje s tretjimi državami. Vprašanje pa je, ali so te tretje države pripravljene ukrepiti eh, sodelovanje. Lahko kaj več eh, poveste o tem in nam lahko poveste, katere eh, države so v boljšem položaju, katere v slabšem, katere bi morali več izboljšati glede samih postopkov in ocene situacije. Hvala lepa, Jean Lamberts. Thank you. Um... I wanted to, to ask about the, the, the cooperation going on. Rada bi postavila vprašanje glede sodelovanja. z generalnim direktoratom za zaposlovanje. Mar se kaj se dogaja eh, pri njih eh, v odboru za zaposlovanje? Smo razpravljali o spostaviti platforme eh, za inšpekcije dela trga s tem se ukvarjamo deloma tudi. Zaradi teh zadev pa tudi drugih zadev, ki so jih kolegi omenjali, naprimer obravnava nje državljanov Evropske unije in državljanov tretjih držav. Ko je bila ta direktiva sprejeta, so, smo dobili pomislike o tem, da se kontrolike se nanašajo na priseljenski status ne smeli enačiti z kontrolami glede socialnega statusa in podobno. Ne smemo mešati nadzora nad upoštevanjem zdravja in varnosti pri delu in zaposlovanja priseljencev. To je seveda problematika pojavlja pri delodajalcev, ne glede na to, ali prihajajo iz tretjih držav, držav Evropske unije in seveda moramo okrepiti tukaj eh, nadzor, kar eh, je bilo tudi kritizirano pri politiki trojke in drugje. Za svetom se tudi eh, krepko borimo pri pravici do poročila oziroma plačila, ki ni bilo plačano za delo kot zagotovitev pravic delojemalcev. To ne bi bil eh, civilno-pravni proces v primeru državljanov tretjih držav, ki so bili eh, deportirani, ki bi se morali vrniti za to, da bi zahtevali plačilo za opravljeno delo. To so problemi, ki jih je težko rešiti. Vendar bi me še posebej zanimalo, kakšne so. Eh, povezave in razprave z generalnim direktoratom za zaposlovanje, eh, tako da bi upoštevali tudi eh, druge zadeve, ki se dogajajo na trgu dela, druge vrste inšpekcijskih pregledov. Pa mislim, da je komisija omenjala direktivo sezonskih delavcev, to je edini eh, pravnjak, ki se s tem eh, ukvarja. Uh, Kar pa zadeva pristojnost našega odbora, je ta na področju priseljevanja in ukvarjamo se z sankcijami, z kaznimi, ne pa splošno z eh, zaposlovalno politiko. Seveda tukaj prihajamo na zelo široka področja, se pa na teh širših področjih ukvarjamo z problematiko priseljevanja. Na vsak način pa je dobro imeti tudi mnenje iz odbora za zaposlovanje, s katerim tudi sodelujemo, tako kot gospa Lambert. Mi se pa ukvarjamo z problematiko eh, delovnega nadzora pri priseljencih. Če vas to bolj podrobno zanima, si lahko pogledate, kako je potekalo vse skupaj v trialogih. Eh, Naslednja je gospa Weinberg ali je Weinberg. Hvala lepa, eh, gospod. Hvala tudi komisiji za poročilo, ki je bilo zelo zanimivo. To razpravo spremljam z velikim zanimanjem. Tudi jaz lahko povem nekaj več o teh eh, kontrolah eh, in kako poteka poročanje. Eh, tukaj sem novinka in veliko še moram poročiti. Pri nas nimamo takšnih težav, smo pa ena od držav, ki, naj, ki se najslabše odrezala pri število izvedenih eh, inšpekcijskih pregledov. Ne vemo, koliko imamo nezakonitih priseljencev, ker tega ne merimo imamo pa podatke uh, o zdravstvenih storitvah, zub zdravstvenih storitvah, socialnih storitvah za eh, zaposlene. Vprašanje je, kaj se zgodi, ko ljudje niso zavarovani in se poškodujejo. To zna biti zelo problematično. Zato bom to temo zelo skrbno spremljala, saj se mi zdi izjemno zanimiva ne moremo reči, da to ni problem in da smo en najslabših eh, pri tej zadevi. S tem smo zaključili z govorniki na to temo. Tu je tudi predsedstvo, če želite kaj dodati eh, po naši razpravi včeraj o projektni skupini za sredozemlje. Če imate kaj k tej temi povedati, izvolite. Vlogo. No, mm, se pa še vente per confermare anche da parte. Seveda. Naj tudi jaz potrdim, da se bomo v veliki meri ukvarjali z eh, vsemi temami poveden, povezanimi z priseljevanjem. Veliko dogodkov bo v času italijanskega predsedstva. Nameravamo nasloviti pravice eh, priseljencev, eh, pa tudi temo sankcij. Poleg tega bomo v času našega predsedovanja pričeli tudi pogajanja o e, direktivi za gostujoče študente. Naj se zahvalim komisiji za današnje poročilo in naj izrazim e, naše zanimanje, da tej temi e, tudi v prihodnosti pozorno sledimo. Hvala lepa. Okay. To sicer ni vprašanje za predsedstvo, ampak. Uh, lahko bi tudi prevzeli druge eh, naloge, kot eh, je javna razprava in tako naprej. Eh, predstavnica komisije, želite mogoče odgovoriti na nekatera od konkretnih vprašanj, ki so bila postavljena? Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vi in še nekateri člani so omenili potrebo po celovitem pristopu in ta direktiva je del tega celovitega pristoja. Po eni strani moramo odprijeti pravne eh, poti. Seveda Evropska unija ima določene instrumente, kot naprimer direktiva o ponovni združitvi družine, eh, o, del, o sezonskih delavcih. Potem imamo eh, tudi direktivo o modri karti, o kateri bomo govorili pozneje. No, upam, da bomo imeli na koncu ambiciozno besedilo, ki bo omogočilo eh, mladim, da prihajajo legalno v Evropo. Potem imamo tudi enotno dovoljenje, to je bilo sprejeto pred nekaj leti. Eh, direktiva bi morala biti prenesena do konca prejšnjega leta in eh, to dovoljenje daje pravico do dela migrantom. Seveda je cel nabor direktiv že na ravni Evropske unije bil sprejet, ampak tu so še države članice, ki morajo določiti obseg in pa kvote za priseljence. Celovit pristop pomeni tudi boj proti nelegalnemu preseljevanju. Ta direktiva je tudi del teh naporov in eh, eh ta direktiva naj bi uravnotežila eh, ta eh, pull faktor in pa preprečila trgovanja z ljudmi, kajti vemo, da se veliko krat za temi ljudmi, ki iščejo boljše življenje, skrivajo kriminalne združbe in e, zaradi tega prihaja tudi do trgovanja z ljudmi. E, to smo želeli vključiti v naš celovit e, pristop. Potem sodelovanje s tretjimi državami, tudi to je zelo pomembno na tem področju. Sedaj pa, če se vrnem konkretnim vprašanjem. E, kar zadeva inšpekcijske preglede. Sedaj je še nekoliko prezgodaj govoriti o tem, ali je stanje boljše v primerjavi z lanskim letom. Prvi vtis pa je, da je bilo izvedenih več inšpekcijskih pregledov, e, vse informacije, ki jih dobivamo od držav članic, so bolj popolne, vendar pa še vedno analiziramo te podatke. Potem direktiva predvideva tudi možnost določanja ciljev, kar zadeva število inšpekcijskih pregledov pregledov, sedaj še preučujemo to možnost, eh, ne vemo, ali je to res potrebno, ne vemo, kako naj se določijo ti celi za države članice v povezavi eh, z delodajalci oziroma z inšpekcijskimi pregledi. Eh, ti cilji seveda ne morejo biti enaki za vse države članice, glede na to, da je število priseljencev različno. Potem je tu še vprašanje informiranja priseljencev. To je zelo pomembno. Če priseljenci nimajo ustreznih informacij, tukaj eh, govorim o ljudeh, ki jih je težko informirati zato, ker eh, so nelegalni priseljenci, kar pomeni, da moramo sodelovati z nevladnimi organizacijami, ki potem posredujejo te informacije. Moramo pa sodelovati tudi z organizacijami delodajalcev. In, um, Eno od vprašanj, ki jih želimo rešiti tudi na ravni sveta za notranje zadeve, je ravno sodelovanje z gospodarstvom, z predstavniki delodajalcev in tudi s sindikati. To je prav gotovo nekaj, kar lahko rešujemo skupaj s predstavniki gospodarstva, delodajalcev in sindikatov. Videti moramo, ali lahko te organizacije igrajo aktivnejšo vlogo na eh, nacionalni ravni, tako da ne puščamo vsega dela eh, vladam držav članic. Vprašanje pravic je tudi pomembno vprašanje. Eh, tudi v tem okviru sodelujemo z državami članicami. Eh, eh, možnosti so tudi začeti postopek zaradi kršitve, če je to potrebno. Potem platform, eh, generalna direkcija za zaposlovanje, komisija predlaga inšpekcije. Mi tesno sode, sode, sodelujemo za to. Eh, direkcijo, ne samo kar zadeva eh, nelegalno priseljevanje, ampak sodelujemo pri vseh vprašanjih, vprašanjih, ki se nanašajo na pravice in tako naprej. Zelo tesno spremljamo tudi razpravo v drugih odborih in pa tudi v svetu. Eh, spremljamo razpravo o predlogu, ki ga je pripravila glavna direkcija za zaposlovanje. Hvala lepa. Hvala lepa. Mislim, da eh, lahko gremo kar takoj naprej. Naslednja točka je tudi točka, ki se nanaša na e, izvajanje direktive ob združitvi družine iz leta 2008. Tudi v tem primeru gre za vprašanje priseljevanja. In ko smo razpravljali o sankcijah pri nelegalnem zaposlovanju, je to vprašanje, s katerim se morajo ukvarjati države članice. Potem je tudi vprašanje, ki je povezano s pogodbo, Eh, pristojnosti Evropske unije so tu nekoliko kontroverzne. Eh, torej, ta direktiva je bila sprejeta leta 2008 in predstavlja velik korak naprej. To je eh, pomembna direktiva, vendar pa se opaža ogromno napačne uporabe direktive, opaža se ogromno težav pri uporabi te direktive in komisija nam bo povedala, katera so tista vprašanja, tiste težave, ki so po. po, po pardon, ki so prisotna bolj pogosto. Ampak eh, to je vprašanje povezano z priseljevanjem na ravni EU. To so stvari, s katerimi se dogajajo, eh, s katerimi se ukvarjajo države članice. Zavedati se moramo, da smo tudi mi odgovorni doma za pravo uporabo direktive o združitvi, o združitvi družine. In zato prosim komisijo, da nam pove, kakšne so zadnje informacije v zvezi z uporabo te konkretne direktive. Hvala lepa, gospod predsedojoči. To sporočilo vključuje smernice o uporabo direktive o združitvi družine. In sedaj sem se spomnila, da nisem odgovorila na eno vprašanje v zvezi z direktivo o sankcijah. To je čisto nova direktiva iz leta 2009. Eh, prenešena bi morala biti do leta 2011, nekatere države članice zamujajo in zato mislim, da si moramo dati nekoliko več časa, preda začnemo eh, izdajati smernice v zvezi s sankcijami na področju zaposlovanja. Ta direktiva eh, o združitvi družine je pa starejša iz leta 2003. To je prva direktiva o legalnem priseljevanju. Evropska unija se je s tem vprašanjem začela ukvarjati zato, ker je to pomembno vprašanje. Gre namreč za pravico priseljencev do eh, združitve družine in do družinskega življenja. To je tudi prva direktiva te vrste in to je tudi vplivalo na samo vsebino te direktive. Včasih je direktiva predvsej nejasna, veliko je eh, določb, ki vsebujejo besedo lahko. Eh, potem je to eh, bila direktiva, ki je morala biti sprejeta soglasno, kar je prav gotovo tudi vplivalo na samo vsebino. In potem moramo reči, da je zaradi tega nekaj členov, ki so nekoliko nejasni. Kakšen je cilj te direktive? Eh, direktiva naj bi, omogočil, naj bi omogočila eh, legalno prebivajočim državljanom tretjih držav, da se združijo s svojimi družinskimi člani. In to lahko naredijo ali na podlagi mednarodne zakonodaje ali na podlagi direktive o prostem pretoku ljudi. Koliko ljudi pride v Evropsko unijo Na podlagi te direktive leta 2012, to so zadnji podatki, ki jih imamo za vse države članice, je bilo 4, ti, eh, 434 tisoč državljanov tretjih držav, ki so prišli na podlagi te direktive v Evropsko unijo. In eh, dr, državljanov iz eh, drugih držav EU je bilo pa 233. 33 tisoč. Pomembno je podariti, da je glavni cilj te direktive zaščititi en, družinske, družine, družinske enote, se pravi, da lahko ljudje, ki so prišli v Evropsko unijo, ki so tu legalno, eh, omogočijo svojim družinskim članom, da se jim pridružijo. Na ta način se je mogoče tudi lažje boriti proti zlorabam, eh, proti stvarem, kot so bele poroke in tako naprej. Prvo poročilo o uporabi direktive smo že pripravili. To poročilo kaže, da so bile težave z uporabo direktive že leta 2009. Eh, potekala je široko posvetovanje na podlagi zelene knjige. Organizirali smo javno razpravo z eh, več kot 230 udeleženci, to je bilo leta 2012. In glavno vprašanje, o katerem smo govorili eh, na javni razpravi in v posvetovanju, glavno vprašanje je bilo, ali je treba direktivo spremeniti. Odgovor je bil jasen in sicer, da direktive ne bi smeli spreminjati, ampak da bi morali vzpostaviti ekspertno skupino, ki se bo ukvarjala s tem vprašanjem. E, ta skupina bi se stajala iz e, predstavnikov držav članic, iz strokovnjakov iz držav članic. Potem smo imeli tudi sestanke za nevladnimi organizacijami. Zelo pomembno je dobiti informacije tudi od njih. Potem drugi zaključek. E, je bil, da je treba zagotoviti boljšo uporabo in spoštovanje obstoječih pravil. To poskušamo narediti, na tem še delamo. In eh, tretji eh, rezultat te razprave je bil, da je treba pripraviti smernice in te smernice imate danes pred seboj. Kakšen je cilj? Najprej je treba pojasniti določena vprašanja, ki so identificirana v poročilo o porabi. Eh, javna Eh, razprava je pokazala, da države članice potrebujejo več, eh, več eh, pomoči, da potrebujejo določene smernice. Pokazalo se je tudi, da potrebujemo skupne standarde na EU ravni in da moramo zagotoviti bolj enotno uporabo pravil iz direktive. Priprava samih smernic ni bila lahka. Dosti lažje je takrat, ko obstaja obsežna sodna praksa. Ampak v tem primeru tega ni. Tukaj imamo samo tri sodbe Evropskega sodišča, dve zadevi sta bili umaknjeni. Šele 10. julija smo dobili dve novi odločbi o združitvi družine in ti dve sodbi sta kar zanimivi. Torej zelo malo sodne prakse je na podlagi katere bi lahko delali. Vendar pa smo vseeno sodelovali z državami članicami in eh, predstavniki civilne družbe, zato da bi lahko ustrezno oblikovali te smernice. Kar zadeva vsebino. Več vidikov je, ki so vključeni v smernice, ne bom se spuščala v podrobnosti, sicer se lahko zgodi, da bom govorila predolgo, ampak eh, pojasnili smo določene vidike, ki se nanašajo na področje uporabe direktive, in naprimer opredelitev eh, razumnega roka za pridobitev dovoljenja za stalno prebivanje, potem minimalna starost eh, zakonca. Potem smo pojasnili tudi pravila v zvezi z vložitvijo in pregledom eh, prošen. Potem so tu določene smernice v zvezi s pristojbinami in potem kako se predstavi dokazom gradivo, kako dolgi naj bojo postopki in potem zahteve za uveljavljene pravice kot takšne. Potem so tu še vprašanja, ki se nanašajo na javno eh, red in mir, na javno zdravje, na varnost, na eh, stanovansko vprašanja, eh, na zavarovanja, na integracijo in pa na čakalno dobo. Potem so tu še druga vprašanja, ki se nanašajo na stop in prebivanje na upravičence do, do mednarodne zaščite, tu so še vidike, ki se nanašajo na begunce. Besedilo je dolgo, je tudi zelo pravno eh, in veliko krat smo to besedilo predstavili civilni družbi in državam članicam in povratne informacije, ki jih dobivamo sedaj, so pozitivne. Kaj pa sedaj? Kakšni bodo naslednji korake? Še naprej bomo informirali javnost, zato da bi ljudem omogočili, da se obrnejo na nacionalna sodišča, če imajo težave. Včasih je rezultat tega tudi prošnja za predhodno odločanje pri sodišču Evropske unije. Še naprej bomo pomagali državam članicam pri uporabi te direktive. To bomo delali preko kontaktnih skupin in ekspertne skupine. E, potem smo tudi sprožili postopek zaradi kršitve. Trenutno pregledujemo tudi zakonodajo držav članic na podlagi študije, ki je bila za nas pripravljena. Želimo namreč imeti bolj sistematični pregled eh, in pa eh, ustrezno podlago za začetek eh, postopka zaradi kršitve. Če je to potrebno toliko, da sedaj informiranje je izremno izjemno pomembno. Eh, kot sem rekla, informiranje je pomembno tudi eh, na področju sankcij za delodajalce, ampak ravno tako je ustrezna informiranost eh, pomembna tudi pri uporabi te direktive, tako da priseljenci vedo, kakšne so njihove pravice. Hvala lepa. Hvala, gospa Šmit. Gospa Bjork. Najlepša hvala. Najlepša hvala tudi komisiji. V imenu skupine GUI e pozdravljamo te skupine, te smernice, kajti eh, to je področje, na katerem je veliko težav. Te, s temi težavami se srečujejo ljudje, ki želijo uveljavljati svoje pravice do eh, združitve družine. To je človekova pravica in države članice to pravico veliko krat kršijo. Zato smo veseli teh smernic. Seveda bi bili še bolj veseli, če bi bila osnovna direktiva boljša, da bi ta opredeljevala uh, več pravic na tem področju. Zelo Zanimivo je videti, kako se upravni postopki uporabljajo v državah članicah v primeru prošnje za združitev družine. E, vidimo, da obstajajo določene težave in sicer veliko ljudi e, se ne more doseči združitve družine zaradi tega, ker ne morejo e, predložiti zahtevanih dokumentov, do katerih, e, do katerih težko dostopajo vele poslaništva imajo zelo različne postopke in uh, ni čisto sigurno, uh, ali so vsi postopki pravno zdržni. Tu eh, je mogoče stvari še izboljšati in sicer, ko gre za ženske, ki so žrtve spolnega razlikovanja. Recimo, ženske, ki pridejo v, drž, eh, v, eh, v državo zaradi združitve družine, potem pa moža zapustijo, če jih eh, pretepa, recimo. Moje vprašanje je, kako naj se izražim, kako nameravate zagotoviti, da bodo te smernice tudi dejansko realizirane v državah članicah. Kako bomo nadzorovali države članice za to, da bi zagotovili, da te izpolnjujejo uh, človekove in spoštujejo človekove pravice. Tudi tiste, ki se nanašajo na združitev družine. Eh, en prispevek je tu, ki je pa dober prispevek. Eh, tu gre za vprašanje uporabe direktive, to je izredno pomembno vprašanje, zelo občutljivo vprašanje v večini držav članic. Sedaj spet predajam besedo komisiji ki bo mogoče povedala nekaj več besed o eh, uporabi gospa Šmit. Hvala lepa. Smernice so le smernice, seveda, to je mehko pravo in eh, te smernice odražajo stališče komisije in upoštevajo tudi sodno prakso, kolikor je pač je. Seveda se bo do smernice lahko še razvijale, spreminjale, pač glede na spremembe v prihodnje. Ampak kot sem rekla, sedaj poskušamo ogotoviti, kako so države članice direktivo prenesle in pri pregledu nacionalne zakonodaje v primeru dvoma eh, pregledamo tudi smernice. To, smernice bodo naša podlaga za spremljanje uporabe oziroma prenosa direktive v državah članicah. In delo seveda teče nekaj zadev pred sodiščem je že bilo, nekaj jih je bilo vloženih na sodišče, pričakujemo nove eh, zadeve in potem, ko bomo imeli več odločb sodišča, bomo imeli tudi eh, sodno prakso kot podlago. Pri svojem delu pa, kot sem rekla, eh, uporabljamo smernice. Poskušali bomo zagotoviti, da bodo države članice tudi spoštovala direktivo, upoštevajoč te smernice. Smernice smo državam članicam že predstavili, dobili smo dokaj eh, pozitivne povratne informacije in eh, menim, da bodo tudi države članice te smernice upoštevale. To se mi zdi kar pozitivno, ampak vse to bomo zelo natančno spremljali. Hvala lepa, gospa Šmit sedaj gremo na naslednjo točko dnevnega reda. To je zadnja točka, ki se nanaša na priseljevanje oziroma eh, na ta svežen. Verjetno ste že slišali o tem, o direktivi o modri karti. Ta direktiva je bila sprejeta leta 2009. V tistem času eh, so se eh, zakonodajalci, se parlamento samo posvetovali o novi zakonodaji. Eh, rok za prenos eh, direktive je bil 2011. In kakšen je kontekst, v katerem je bila sprejeta direktiva o modri karti? Kot veste, gre za neke vrste kopijo Eh, zelene karte, ki obstaja v ZDA. Šlo je za to, da bi v tistem času, ko še ni bilo krize, eh, da bi takrat odprli eh, določene pravne poti za visoko izobražene delavce iz tretjih držav. Seveda je pa uporaba te zakonodaje izjemno zanimiva za mnogo ljudi in mislim, da bo komisija sedaj lahko povedala nekaj več o tem, kako se je ta direktiva doslej uporabljala. Hvala, hvala lepa. Dovolite mi, nekaj, eh, dovolite mi začeti z nekaj splošnimi pripombami. Vedno večja konkurenca, globalna konkurenca za talente je zelo. Eh, pomembno vprašanje in EU ni edina regija na svetu, ki želi pritegniti zelo visoko izobražene in kvalificirane delavce. Tukaj tekmujemo z Avstralijo, ZDA, Kanado in drugimi deli sveta. In uh, ustrezno uh, upravljanja migracijska politika lahko prav gotovo uh, pomaga pri tem, kajti priseljenci lahko spodbudijo gospodarsko rast in konkurenčnost. Ravno tako lahko priseljenci uh, pok pokrijejo uh, tist, uh, tiste primankljaje v, uh, izobraz v iz med izobraženimi delavci, ki še obstajajo v EU. In zato je bila pripravljena ta direktiva o modri karti. Ta direktiva je danes še bolj pomembna, kot je bila. Cilj je povečati mobilnost in olajšati dostop visoko kvalificiranim delovcem in njihovim družinskim članom. In sicer tako, eh, da eh, harmoniziramo eh, pogoje vstopa in da jim tudi olajšamo mobilnost znotraj EU. Najprej nekaj podatkov. Leta 2012 3600. 64 eh, modrih kart je bilo izdano. Eh, to so, eh, izdane so bile tudi karti, karte za družinske člane. Nemčija je dala največ modrih kart. In to je kar zanimivo. Leta 2012 je Nemčija izdala 2548 modrih kart. 84, 2584. In uh, potem je pa uh, Španija izdala 463, torej vidite, da je tu razlika velika. E, številke so pa potem začele pa za te. 2013 za 15 držav članic imamo že uradne podatke iz Eurostata in sicer število izdanih modrih kart se je povečalo e, 12.499, spet je Nemčija prva, e, tist, 11580 kart je izdala, Francija sledi z 371 eh, izdanimi modrimi kartami. In odkot pa izhajajo imetniki teh eh, modrih kart? A, iz Azije, vzhodne Evrope, Severne Amerike, Južne Amerike in eh, Indija je bila prva med državami, eh, Kitajska ji sledi, Rusija, ZDA, in Ukrajina. Tako si sledijo države, iz katerih je največ imetnikov modrih kart. Kakšne so glavne ugotovitve tega poročila? Prva točka ni presenetljiva po teh statističnih eh, podatkih, Eh, zelo velike razlike obstajajo med državami članicami, kar zadeva število izdanih eh, modrih kart. Eh, te razlike izhajajo iz gospodarske situacije v državah članica. Gospodarska stanje v državah prav gotovo vpliva na število izdanih modrih kart. Če gospodarski razvoj ne omogoča zaposlovanja novih delovcev, potem Eh, seveda eh, taka država ne bo skušala pritegniti državljane tretjih držav. Drugi dejavniki, ki lahko tudi vplivajo na izdajo eh, modre karte, recimo kako je predstavljena v določeni državi članici ta modra karta, recimo, če gre nek visoko kvalificiran delac na konsulat in vpraša, kako lahko pride v to državo članico in če tam dobi samo nacionalno schemo, potem to pomeni, da nima dovolj informacij. V direktivi je spet veliko določb, ki vsebujejo besedo lahko. E, zato bi bilo dobro razumeti, razmišljati tudi o ugodnejših pogojih prehoda iz ene države v druge. V nekaterih primeri, eh, primerih govorijo členi tudi o, eh, vse, eh, o, o obsegu priseljencev, o testo trga dela, o trajanju veljavnosti modre karte, trajanje je lahko od 2 do 5 let, torej ta karta je lahko veljavna od 2 do 5 let. Potem so tu določeni še pragi in tako naprej. Več elementov je, ki lahko vplivajo na izdajo modre karte, ampak pomemben element je tudi dejstvo, da lahko neka država članica ima tudi in ohrani nacionalno schemo izdajanja dovoljen poleg eh, scheme modre karte. To je tudi drugi vidik, o katerem govori sporočilo komisije nacionalne scheme za eh, nacionalne scheme, ki naj bi pritegnile več eh, visoko kvalificiranih tujih delovcev, lahko ostanejo. Deset držav članic že ima posebne določbe o, eh, v okviru migracijske politike. Sedem držav članic ima čisto posebne politike, ki ciljajo na visoko kvalificirane delavce. Potem se države članice osredotočajo na čisto konkretne skupine, kot so recimo raziskovalci. Kot veste, smo pred nekaj časa sprejeli direktivo o premeščanju delavcev med podjetji. In ko bo ta direktiva prenešena, bodo verjetno nacionalne scheme izginile. In kot je reklo predsedstvo, trenutno razpravljamo o direktivi o študentih in raziskovalcih. Tudi ta direktiva bo vplivala na nacionalno zakonodajo, ki, ki se bo verjetno spremenila v prihodnje. Potem eh, so tu še eh, vprašanja, kot so komunikacije, informacije, tehnologija finančni vidiki. Če primerjamo modro karto in nacionalne scheme, primer leta 2013, kot sem rekla, je Nemčija zdala 11.580 modrih kart in samo 11 eh, kart po nacionalni schemi. V drugih državah članicah pa je situacija drugačna. Druge države članice izdajo več kart po nacionalnih schemah, kakor po direktivi o modri karti. Nasplošno so bila pogajanja o modri karti zelo težka, kajti treba je bilo doseči dogovor, treba je bilo eh, doseči tudi soglasje za ta dogovor, kar pomeni, da je vse to vplivalo na samo vsebino direktive in tudi na možnost eh, obdržanja nacionalnih schem v državah članicah. Države članice so želele tudi ohraniti določeno raven eh, konkurenčnosti med seboj. In po krizi eh, seveda obstaja to tekmovanje z drugimi deli sveta in to je treba tudi upoštevati v prihodnje. Takole. V tem času se ukvarjamo s težavami pri prenosu, zelo malo skladnosti je, potem eh, eh, so tu zlasti eh, ovire za notranjo mobilnost. Ta mobilnost, ki jo opredeljuje direktiva o modri karti, je dosti manj eh, privlačna kot schema, o kateri se je govorilo v kontekstu premeščanja delavcev eh, med podjetji. Kakšni so korake za v prihodnje? Državam članicam bomo še naprej pomagali pri uporabi te direktive. Eh, sklicali smo že nekaj sestankov s državami članicama v okviru kontaktnih skupin. Zadnji sestanek je bil junija. Imeli smo eh, možnost identificirati težave, o katerih lahko berete v poročilo. Potem zbiramo tudi informacije o določenih vidikih o katerih poročilo ne govori veliko, zato ker še nismo dobili eh, pravih informacij. To so stvari, kot so eh, plačilni pragi, eh, potem stroški vstopa na trg, težave pri najemanju in tako naprej. Naj se vrnem k temu, kar sem že rekla. Informirano je, je izjemno pomembno in delamo tudi na pripravi portala, tako da ustreznega portala, tako da bi izboljšali informiranost zadevnih ljudi. Hvala lepa. Gospa uh, eh, Šmit, no, za tiste kolege, ki niste bili tukaj, ko je bila lansirana modra karta, takrat je bil komisar Franco Frattini in uh, sedaj imamo spet italijansko predsedstvo in lahko dejansko. Eh, dejansko presodimo to eh, modro karto. Ko je bila lansirana, je bila modra karta imenovana Evropska zelena karta. Na začetku je bilo število izdanih kart nizko. Eh, Nemčija se je sicer poskušala držati pravil, ampak številke so še vedno zelo, zelo nizke in veliko sistemov eh, modre karte je v nasprotju z nacionalnimi sistemi izdajanja eh, eh, dovoljen, sedaj smo še vedno v krizi in ali bi komisija lahko povedala, če je mogoče na izdajanje modrih kart vplivala tudi kriza oziroma varčevanje ali pa je to nekaj, kar se lahko tudi nadaljuje veliko kolegov ni bilo tukaj v času, ko je bila ta direktiva sprejeta. Mi smo takrat menili, da bo to pomagalo EU in pr prav tako smo menili, da se uh, države v, v razvoju ne bodo uh, od odločale pač glede na to, kje bo boljše. No, nekoliko provokativno vprašanje, ampak želel sem ta vprašanja postaviti, zato ker moramo razmisliti tudi o tem, ali so naši predlogi takšni, da se z njimi splača nadaljevati. Kaj ti? Nekateri predlogi se ne obnesejo tako dobro, se ne izkažejo za tako dobre, kot smo mislili, da se bodo. Natalie, prosim, Krisbek. Oui, merci, président. Najlepša hvala, gospod predsednik, da ste mi dali besedo. Pridružujem se vam eh, pri vašem predlogu in pri vaši ugotovitvi. Gospodarske težave v Evropski uniji bi pravzaprav uh, morale privesti do tega, da bi bili bolj uh, proaktivni uh, na tem področju prebivanja državljanov tretjih držav za namene visoko kvalificirane zaposlitve. O modri karti smo že veliko slišali. Vzpostavljena je bila z zgolj posvetovanjem z Evropskim parlamentom. In eh, vesela sem bila predstavitve komisije na to temo, vendar sem bila tudi nekoliko razočarana, eh, kar zadeva zaključke eh, te predstavitve. Po petih letih Eh, je bilo ugotovljeno, da eh, je ta direktiva še zmeraj pomankljiva. Eh, gospod predsednik, dejali ste, da obstajajo vrzeli in pa velike razlike, kot kaže preglednica, ki je priložena temu poročilu. Gospa Šmit je na to tudi opozorila, dejala je, da obstajajo velike razlike in sicer tudi, eh, če si ogledamo posamezna leta, gre za izdajo uh, kart eh, v posameznih državah. Um, v Nemčiji so prišli iz 5000 na 14000 eh, modrih kart eh, v enem letu, nekatere države eh, članice niso izdale nobene modre karte, torej te številke so povsem presenetljive. Gre namreč za direktivo, ki bi morala hitro uh, biti prenašena. Cilj je jasno določen. Eh, statut je preprost. Poskušali smo poskrbeti eh, tudi za to, da se soočimo z tveganjem pobega eh, oziroma bega visoko kvalificirane sile. Skušali smo izravnati razlike med državami članicami. Gospod predsednik, omenili ste tudi primer ZDA, kjer podobne karte prispevajo k eh, gospodarskemu razvoju, k rasti. Gospa eh, Šmit je omenila, da je težava tudi v eh, konkurenci med nacionalnimi zakonodajami in pa tudi v slabem izvajanju v državah članicah. No, to so sicer težave, ki smo jih vajeni. Eh, ampak po petih letih eh, in pa glede na trenutno gospodarsko eh, situacijo v številnih državah članicah, kot tudi v Franciji, mislim, da bi morali poskrbeti za napredek. Obžalujem, da predstavitev komisije ni šla dlje, kot, od, eh, kot do ugotovitve dejstev. Rečeno je bilo, ja, zadeva ne deluje in to je to. Pet let je za nami. Direktiva je eh, prenešena v zakonodajo vseh držav članic, vendar je pomankljiva in v času predvolilne kampanje smo slišali veliko vprašanj na temo eh, politike priseljevanja. In to je eh, torej eh, tema, ki bi lahko poskrbela eh, za večjo priljubljenost Evropske unije v vseh državah članicah. Trenutno ozračje je zelo neprijazno do Evropske unije. Torej, zanima me, gospa Šmit, ali bi bilo mogoče glede na to poročilo, ki ste ga predstavili, gre za pomembno poročilo, in ne da bi ponovno odprli razpravo o tej direktivi, predlagati eh, tako imenovano mehko pravo, če lahko tako rečem. Mogoče bi potrebovali smernice, eh, ki eh, bi pripeljale do boljšega izvajanja oziroma prenosa v nacionalno zakonodajo. Predsednik Juncker novi predsednik Evropske komisije, je v vseh poslanskih skupinah, mislim, da izpostavil pomen zakonitega priseljevanja. Na ta način lahko pritegnemo zakonite priseljence v Evropsko unijo in te priseljence krvavo potrebujemo. No. Razočarana sem torej nad temi zaključki, nad. Uh, zaključki poročila, mislim, da lahko situacijo eh, izboljšamo ali pa bo potrebno direktivo pač ukiniti. Najlepša hvala, Natali. Da, če sem povsem pravičen do Evropske komisije in eh, to sem že rekel ob začetku te razprave, se moramo odločiti, kaj bomo mi storili in seveda bomo morali eh, pristojnega komisarja o tem obvestiti. Naj opozorim kolege, da je temeljno vprašanje z modro karto, kot je pokazalo tudi poročilo Evropske komisije, um, da je eh, temeljna težava ta, da imamo različne nacionalne zakonodaje, kajti Tega ne moremo primerjati z zeleno karto v ZDA, kajti tam gre za nacionalni sistem. Mi pa imamo veliko kulturnih in nacionalnih razlik, tako da je situacija povsem, raz, povsem drugačna in tudi sistem je eh, povsem drugačen. Evropska komisija enostavno poroča o tem, eh, čemu se po mojem mnenju sploh ni bilo moč izogniti mi pa moramo razmisliti o tem, kaj bomo sedaj storili. Ali bomo zadevo ukinili zaradi tega, eh, ker nam bo na vse zadnje usramoto, ali pa jo bomo rešili. No, in o tem bodo morali člani tega odbora razmisliti. Tudi države članice bodo to storile. No, oprostite, če sem nekoliko provokativen, ampak mislim, da se moramo s tem soočiti na ta način. No, jaz bi bil seveda vesel, če bi to delovalo. Den Satz komentiere ich jetzt nicht mehr. Okay. Was passiert? Klingt positiv. Na. No. Številke so zvenele pozitivno, ampak eh, na to bi lahko gledali tudi z drugačnega vidika. Ampak, če pozabimo na to, hotela sem zastaviti vprašanje glede eh, evropske modre karte in pa glede nacionalnih pravil držav članic. Posamezne države članice imajo nacionalna določila in te modre karte ne uporabljajo. Ali je ne uporabljajo zato, ker je premalo pravična, ker je, eh, oziroma ker je premalo privlačna, ker je preveč zapletena. Ali pa ker imajo nacionalna določila in eh, imajo občutek, da te modre karte sploh ne potrebujejo. Zanimivo bi bilo tudi eh, primerjati številke kajti po eni strani eh, je bilo rečeno, da je v določenih državah članicah izdanih veliko modrih kart, v drugih državah članicah pa nobene. Ampak kaj se dogaja na področju nacionalnih določil v teh državah članicah? Ali obstaja tudi eh, primerjava med zapletenostjo postopka izdaje modre karte Eh, in pa eh, nacionalnimi določili in kakšni so pogoji za vstop visoko kvalificiranih delavcev. Vedno znova slišimo trditve, da so pogoji za vstop eh, za tiste, ki pridobijo modro karto, premalo privlačni druge države imajo boljše pogoje za priseljence, ki vstopijo v okviru tovrstnega sistema. Torej, mislim, da bi bilo pri, potrebno izvesti to primerjavo med nacionalnimi določili in pa med eh, modro karto Evropske unije. Poleg tega pa je potrebno vse skupaj primerjati tudi z sistemi v drugih državah, s katerimi smo seveda v konkurenčnem boju. Mislim, da bi bila ta primerjava ključnega pomena tudi za odločitev o tem, ali želimo to modro karto nadgraditi in eh, katere bi bile možne izboljšave te karte. Najlepša hvala. Uh, Gospa Lambert, jaz imam nekaj vprašanj v zvezi z tem. Najprej. koliko informacij zagotavljajo delegacije Evropske unije v tujini v zvezi z to modro karto in drugič. Zanima eh, me, eh, kakšen je odnos eh, priseljencev, visoko kvalificiranih priseljencev, kateri sistem bi izbrali sami, modro karto ali nacionalna določila. Modra karta. Ja, naj bi vse zagotovila uh, večji pretak uh, eh, delovne sile znotraj Evropske unije v primerjavi z nacionalnimi sistemi, ki te omejujejo eh, na zgolj enega delodajalca v zgolj eni državi članici. Torej zanima me, kakšen je odnos teh, teh državljanov tretjih držav, ki prihajajo v Evropsko unijo z namenom zaposlitve ali pa mogoče ti sploh nimajo izbiri, izbire. Potem pa je tukaj še vprašanje definicije. In eh, o tem smo že razpravljali v uh, preteklosti, ali gre tukaj za visoko kvalificirane uh, delavce oziroma zaposlene, ali pa gre tukaj za visoko usposobljene uh, zaposlene. Namreč to ni eno in isto, glede na potrebe industrije in vse skupaj. Torej, zanima me, ali modra karta uh, ustreza uh, in odgovarja tudi na potrebe delodajalcev. Hvala lepa. Odlično vprašanje. Ali je modra karta res dober instrument? Ja. Cecil Kenge je naslednja na vrsti. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. To je zelo pomembna tema. Še prav posebej, da glede na to, eh, da je uvod eh, naredil nekdo, ki prihaja iz Italije in zato mislim, da moramo narediti analizo tudi z naše strani. Povedano je že bilo, da obstaja veliko vrzeli glede eh, modre karte. Ni zadostnih informacij o modri karti, eh, tudi tisti, ki jih morda zanima zaposlitev v Evropske unije, nimajo dovolj eh, informacij. Poleg tega pa obstajajo razlike med državami članicami glede izvajanja te modre karte. Države članice lahko izvajajo to direktivo glede na nacionalno zakonodajo. In to je po mojem mnenju velika napaka, kaj ti nacionalna zakonodaja eh, ne omogoča vstopa v državo članico, kot ga predvideva modra karta. Potrebno si je zastaviti tudi vprašanje, ali eh, te številke, ki so bile predstavljene, vključujejo tudi zares vse visoko kvalificirane zaposlene. Pri tem ne smemo pozabiti na cilj modre karte. Mislim, eh, da eh, bi morale te razlike med državami članicami Evropsko komisijo pripraviti do tega, da bi razmislila o tem, kako izboljšati ta sistem. Ne moremo razmišljati o ukinitvi, še prav posebej ne v eh, času gospodarske krize. V Italiji moramo v tem trenutku. se moramo v tem trenutku osredotočati na priseljevanje, priseljevanje visoko eh, kvalificirane delovne sile in zato moramo spremeniti tudi določene nacionalne norme. To je to, kar Italija potrebuje, torej eh, potrebujemo strukturiran sistem in to ponuja modra karta. Zagotavlja sistem eh, za vstop visoko kvalificirane delovne sile v Evropsko unijo. Nažalost pa sistem ne deluje kajti eh, ko določena oseba prispeva v Evropsko unijo, je predmet nacionalne zakonodaje. Vsako leto mora prositi za podaljšanje dovoljenja za eh, bivanje. Odgovor je lahko tudi eh, negativen ali pa eh, dokumenti, ki jih mora zagotoviti delodajalec, prispejo prepozno in eh, to je že pomemben faktor. Mislim, da se moramo osredotočiti na tri točke. Prvič, Ne moremo reči, da ne bomo uporabljali modre karte, kaj te to pomeni, da uporabljamo uh, določila, uh, ki niso primerna za našo trenutno situacijo. Uh, recimo Nemčija v tem času uh, ni v tako veliki uh, krizi in zato ni. Uh, tako velike dileme glede uporabe te modre karte. Vendar pa eh, ne moremo vse brezposelne vreči v isti koš. Eh, brezposelni imajo različne kvalifikacije in tudi o tem moramo razmišljati pri našem pristopu. Torej, prosim komisijo, da poskrbi za to, da se bo modra karta uporabljala v vseh državah članicah, da ne bo več tako velikih razlik. Mislim, da je potrebno poskrbeti za nove kriterije eh, za visoko kvalificirano delovno silo, ki jo v Evropski uniji nujno potrebujemo. Poleg tega je to vprašanje modre karte povezano tudi z mednarodnim sodelovanjem. Če si ogledamo številke, vidimo, eh, da velika večina eh, priseljencev, ki prejmejo to modro karto, prihaja iz Azije. Zelo malo pa jih je iz Afrike, torej tudi tukaj gre za neuravnotežen pristop modra karta eh, namreč ponuja tudi instrument, eh, ki zagotavlja podatke eh, za razmislek o tem, zakaj recimo iz Afrike prihaja tako malo visoko kvalificirane delovne sile. Veliko je oseb, ki imajo diplomo, pa ne dobijo te modre karte. Eh, mislim, da bi morali vse skupaj pozorno proučiti, le na ta način bi lahko zagotovili dodano vrednost te modre karte. Hvala lepa. Cecilija, mislim, da v poročilu enostavno ni dovolj podatkov o tem, odkot eh, prihajajo priseljenci, eh, o tem bi morali vsekakor vedeti več. Torej, hvala lepa za več podrobnosti v zvezi s tem. Naslednja je Ana Gomeš. rada bi rekla le, da nimam nobenih dvomov, eh, zakaj se ta karta ne uporablja v večji meri. Evropska unija se nahaja v krizi eh, in države, ki so potrebujele, eh, visoko, ki so potrebovale visoko kvalificirano delovno silo, so jo tudi dobile recimo država, iz katere prihajam jaz, Portugalska, izvaža eh, visoko kvalificirano delovno silo in mi nismo edini. Mm, gre za uh, uradnike, za uh, visoko usposobljene uh, poklice in tako naprej. Ampak gre bolj za sistem selitev znotraj Evropske unije in lahko bi rekli, da je to eh, dobro, lahko pa je tudi zelo slabo in ima hude posledice za razvoj eh, posameznih držav članic. Modra karta bi naj pritegnila zaposlene iz tujine v Evropsko unijo, ampak tako kot so se zadeve razvijale, je bil učinek ravno nasproten. Zanima me, ali bi lahko Evropska unija, ali bi lahko Evropska komisija kaj več povedala o tej povezavi z eh, grozljivo gospodarsko krizo znotraj Evropske unije. Zanima me tudi, zanima me, zanima me tudi te razlike znotraj Evropske unije. To je seveda najsprejemljivo. Zanima me tudi, dokolikšne mere je trenutni sistem modre karte. dejansko primeren za legalizacijo državljanov tretjih držav, ki prispejo v Evropsko unijo, ki so visoko usposobljeni, visoko kvalificirani in ki bi jih dejansko lahko uporabili, če bi priznali eh, njihove eh, kvalifikacije. In če bi bili kandidati za modro karto, če se vrnem na primer eh, svoje države, še zmera imamo veliko tujih državljanov, recimo iz Ukrajine in pa tudi iz drugih držav. Ti ljudje so visoko uh, usposobljeni, visoko kvalificirani in opravljajo uh, preprosta dela zaradi tega, ker njihove kvalifikacije niso priznane. Uh, Torej, dokolikšne mere modra karta omogoča priznavanje kvalifikacij? Seveda so tukaj eh, priseljenci, ki prihajajo iz drugih razlogov, recimo begunci in tako naprej, ki pa so morda tudi visoko kvalificirani in zanima me, ali bi lahko sistem modre karte uporabili tudi v tem primeru. Kar zadeva mojo državo, sem bolj zaskrbljena glede izvajanja drugega določila, ne toliko glede modre karte, ampak eh, bolj glede izvajanja določila o zlatih vizumih. Glede tega sem zelo zaskrbljena in mislim, da bi komisija morala razmisliti, bolj temeljito razmisliti o posledicah eh, teh zlatih vizumov. Sem... No, ostali bomo pri modri karti. Leta 2011 je to določilo stopilo v eh, veljavo, tako da bo eh, Evropska komisija težko eh, določila povezavo z varčnostjo. Gospa Sebajas. Najlepša hvala ta sistem se nanaša zgolj na visoko kvalificirano delovno silo. Kot sem rekla že prej, smo na švedskem imeli drugačen sistem. Leta 2008 smo uvedli nov zakon glede eh, priseljevanja z namenom zaposlitve in ta zakon je, eh, se je nanašal tako na visoko kvalificirano kot tudi na nekvalificirano delovno silo. Reči moram, da je ta zakon slabši od prejšnjega zakona, ampak mogoče je to vseeno eden izmed razlogov, da je Švedska izdala toliko modrih kart. Če seštejete uh, vso uh, kvalificirano in nekvalificirano delovno silo, ki prihaja na Švedsko, boste videli, da smo pravzaprav daleč pred drugimi. seveda potrebujemo zakonodajo, ki se bo nanašala na vse priseljence, ki prihajajo v Evropsko unijo z namenom zaposlitve. Ne gre zgolj za visoko kvalificirano delovno silo, ne gre zgolj za izvedence. Potrebujemo zakonodajo, ki se bo nanašala na vse priseljence, ki v EU prihajajo z namenom zaposlitve. Ko je bila modra karta uvedena, smo menili, da je bil to zelo egoističen način, eh, ki omogoča Evropski uniji, da izbira eh, med eh, zainteresiranimi za zaposlitev v Evropski uniji. Eh, lahko izbere le visoko kvalificirano delovno silo, medtem ko je veliko nekvalificirane delovne sile, ki bi jo zanimala priseditev v Evropsko unijo. Potrebujemo bolj odprt sistem. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod, Lo, gospod Lopes Aguilar. Hvala lepa, Klot. Želel sem zastaviti vprašanje komisiji, ki se nanaša na to vprašanje, ki smo ga pravkar slišali iz ust kolegice Ane Gomeš. Namreč že leta govorimo o zakonitem priseljevanju. In. Uh, sicer o tem govorimo, smo o tem govorili ravno v letih, ko je pričela veljati ta direktiva in uh, v letih, ko se je Evropska unija soočala z najhujšo krizo v zgodovini Evropske unije. Kar zadeva učinkovitosti direktive, se lahko veliko naučimo. Namreč ta direktiva direktiva eh, skrbi za odtok visoko kvalificirane delovne sile iz tretjih držav. Gre za neke vrste gospodarski azil eh, visoko kvalificirane delovne sile. Diplomanti, še prav posebej iz eh, južnih držav Evropske unije se ravno, ta, ravno tako bežijo iz teh držav uh, v smeri severa Evrope. Torej ja, Ana Gomeš je tudi o tem govorila. Visoko kvalificirana delovna sila, Združeno kraljestvo, Nemčija, to so destinacije, kamor se selijo naši visoko usposobljeni delavci. Gre za beg možganov znotraj Evropske unije. Zanima me podrobnejša analiza o vrsti dela, o kvalifikacijah tistih, ki so prejeli modro karto. Ampak oceniti je potrebno tudi situacijo znotraj Evropske unije. To bi bilo zelo zanimivo. Hkrati pa bi to lahko bil tudi navdih eh, za eh, pripravo svežnja o zakonitem priseljevanju, eh, ki ga pričakujemo od Junkarjeve komisije v prihodnih petih letih. Najlepša hvala, Juan. Ja, seveda si govoril tudi že o zakonitem priseljevanju in to je zelo pomembna točka. Sedaj pa gospa Veržja. Euh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Veliko stvari smo že slišali in mislim, da se strinjamo glede določenih ugotovitev. Mislim pa tudi, da se glede ene točke ne strinjamo in sicer gre za ugotovitve, kajti mislim, eh, da te ugotovitve niso eh, presenetljive, da ti zaključki niso. Uh, presenetljivi. Namreč že nekaj let. Eh, Evropska unija eh, sprejema veliko zakonodaje, pri tem pa vemo, da imajo vajeti v rokah države članice. V eh, Nemčiji recimo je bilo izdanih več modrih, kar smo slišali, ampak to je šlo na račun nacionalnega sistema, v škodo tega sistema. Torej, ni ravno velikih presenečenj na tem področju. No, če skušam biti nekoliko bolj konstruktivna. Eh, nisem ravno presenečena, eh, kar zadeva države eh, izvora. Rekli smo, da bomo delali na tem področju. Osredotočamo se na določene države, recimo na jugo Evropske unije, podpisani imamo sporazume, recimo sporazum o vračanju, sporazum o mobilnosti, ampak osredotočamo se bolj na ta sporazum o vračanju eh, beguncev in manj eh, na sporazum o mobilnosti. Ampak, če si ogledamo kriterije, so ti kriteriji za sporazum o mobilnosti pravzaprav isti kot kriteriji za modro karto. Torej, eh, potrebno se je osredotočiti na posamezne države. Zelo dobro poznam recimo primer Tunizije vem, eh, kakšno mnenje imajo nevladne organizacije, sindikati in tako naprej v Tuniziji. Mislim, da moramo zagotoviti določeno usklajenost eh, na tem področju. Lahko se pogovarjamo z veleposlaniki eh, pri Evropski uniji, ki morda imajo pobude. Eh, na tem področju. Potem pa je bilo tudi govora o begu možganov v Avstralijo, Kanado, v ZDA. V Afriki tudi prihaja do bega možganov v te eh, države. Zakaj? Zato, ker so vrata Evropske unije zaprta zaradi tega, ker je težko pridobiti vizum celo za študij v Evropski uniji. Zato mislim, da si bomo morali prizadevati na tem področju in poskrbeti za večjo skladnost celotnega sistema. Mislim, da bo potrebno zavihati rokave, veliko dela nas še čaka. Thank you very much. Um... Hvala lepa. Gospod Loris, ti njen naslednja. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Govorila bom estonsko. Zelo me veseli, da je gospa Gomez razširila vsek in kontekst naše razprave in govorila o situaciji v državah, eh, ki so v slabem gospodarskem položaju, kjer ni visokega nivoja plač in tisti, ki so dobro in visoko kvalificirani zapuščajo države in eh, odhajajo v bolj gatejše države Evropske unije. Je komisija razmišljala ali razpravljala o tem, da bi sistem modre karte Evropske unije spremenila in tako zagotovila, da bodo ljudje ki imajo modre karte, prišli ravno v države, kjer je velik beg možganov. Estonijo je zapustilo veliko visoko kvalificiranih ljudi v skandinavske države. Naše univerze so pripravile po 400 tisoč eh, visoko kvalificiranih eh, ljudi, ki so zdaj zapustili državo, tako da nimamo dovolj doktorjev tudi nam primenkuje tisti s tehnično izobrazbo. Tako da bi potrebovali ukrepe, ki bodo izboljšali našo situacijo in povečali konkurenčnost znotraj Evropske unije, tako da bomo podpirali povečaj konkurenčnosti v tistih državah, kjer je to potrebno. Namesto, da prihajajo iz tretjih držav visoko kvalificirani ljudje, bi lahko ti prihajali tudi iz eh, držav članic Evropske unije. Seveda pa ne moremo više plačevati tudi tistih eh, iz eh, tretjih držav, če se primerjamo naprimer z Nemčijo, ki ima zelo visoke plače. S tem smo zaključili z sestanom govornikov in vračam besedo gospe Šmit. Mogoče bi lahko odgovorili na nekatera konkretna vprašanja, seveda bo včasih težko. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Govorila bom francosko. Zakaj direktiva ni imela želenih učinkov? Zakaj ni imela želenega učinka? No, na to vprašanje je težko odgovoriti. Izvedli smo analizo na podlagi gospodarskih kazalcev in eh, spremljali smo število podatkov, ki smo jih dobili, ampak ta analiza ni veliko prinesla. Eh, preučevali smo brezposelnost in tako naprej in zelo težko je bilo oblikovati kašne zaključke, zato ker številke, ki smo jih dobili, niso eh, bile dovolj natančne. Če si sedaj pogledamo države članice, ki določajo kvote za. Uh, gospodarske priseljence. Tudi to je težko oblikovati zaključke, kajti te kvote so često določene na podlagi potrebe po priseljencih. Te kvote se določajo upoštevajoč eh, potrebe v zaposlovanju. Skratka, težko je oblikovati zaključke. Nekaj elementov sem že omenila v prejšnjem prispevku. Mislim, da moramo tudi eh, preučiti nacionalne scheme. Mogoče so nacionalne scheme bolj privlačne, ampak eh, v prilogi boste našli tabelo, kjer boste lahko eh, videli, koliko nacionalnih dovoljenj je bilo izdano in koliko dovoljenj na podlagi direktiva modri karti. Danes vam ne morem dati jasnega odgovora. Še naprej bomo analizirali podatke. Iz Evropska mreža za migracije je izvedla študijo o nacionalnih politikah, o politikah posameznih držav članic, s katerimi želijo pritegniti visoko usposobljene priseljence. Eh, študija je bila iz, m, narejena leta 2013, se buje nekaj odgovorov, ampak ne vseh. In, m, eh, Zelo težko je oblikovati zaključke tudi glede na sektorje, ko imamo tako nizke številke in če države članice ne dajo pravih statističnih podatkov, potem je seveda težko oblikovati zaključke. Trenutno imamo naslednje številke, ki sem jih izgubila. 133 oseb je prišlo. To so bili inženirji in znanstveniki in 76 menedžerjev je prišlo, ampak to ni reprezentativno, zato ker nimamo informacij o vseh. Res je, da je poročilo lahko nekoliko uh, ne popolno, nekoliko razočara. Uh, vemo, v katerih smerih bomo gledali, bomo delali naprej. Ve, ni vedno lahko in kot je rekla gospa Grisbek, bodoče predsednik komisije Jean-Claude Juncker je tudi povdaril, kako zelo potrebno je, da Evropska unija ostane atraktivna za te priseljence. Eh, direktiva se slabo uporablja in zato je omenil, da bi bilo mogoče pametno to direktivo spremeniti. Ampak kot veste, se direktiva ne predela od danes na jutri. Dejansko moramo videti, kakšne slabosti konkretno obstajajo. Moramo boljše razumeti, zakaj nekatere države članice izdajo več modrih kart kot druge, ali je to zaradi velikosti ali zaradi gospodarskega stanja, o vsem tem moramo razmisliti, moramo narediti neko oceno učinka tudi in moramo res dobro vedeti, kakšne slabosti direktira vsebuje in kakšen bi bil najboljši pristop za prihodne, tudi v luči tega, kar je rekel gospod Juncker. Hvala. Hvala lepa. Mm, dejansko je narod, da ne dobimo informacije držav članic. Zato mora naš odbor spostaviti neposredne veze z državami članica, ne pa da se zanašamo na te kanale. Mm, Včasih nas prav frustrira, da ne prijemo do informacij. Zahvaljujem se, gospe Švic, za to poročilo o vseh treh področjih. Je ja, še enkrat najlepša hvala in najlepša hvala kolegica in kolego za odlično razpravo. To je seveda izhodišče. Na vseh treh področjih bo prišlo do nadaljnega razvoja in bomo videli, kakšne bodo naše aktivnosti. Naslednja točka na dnevnem redu je ponovno predstavitev komisije, tokrat bo to prevzel gospod Nilsen. Dvakrat na leto komisija pripravi poročilo glede delovanja šengenskega območja. Pred nami je zadnje poročilo za obdobje od 1. novembra 2013 do 30. aprila 2014. Zdi se suhoparna tema, ampak Vidite, morate da v zadnjih 3-4 eh, letih delovanje šengenskega območja igra ključno vlogo za delovanje našega odbora. Tale varnost eh, na vloga šengenskega območja je kritičnega pomena za naše odločitve, odločilnega pomena za naše odločitve. Torej, te zadeve povezane z šengenskim območjem, postajajo vse pomembnejše za naše delo. In zdaj predajam eh, besedo komisiji za poročilo. Gospod Nicen bo podal poročilo. Hvala lepa, gospod predsednik, za eh, vabilo komisije, da predstavi to poročilo. Kot ste dejali, je to poročilo, ki ga pripravljamo dvakrat na leto in podamo splošen pregled delovanja šengenskega območja. Včasih govorimo tudi o zdravstvenem pregledu šengenskega sistema in poskušamo pri tem ugotoviti specifične probleme ali napetosti med eh, institucijami ali državami članicami. In tako dobimo redno priložnost eh, razpravljati o tovrstnih eh, problemov, ki jih odkrijemo. odkrijemo in možnost iskanja skupnih rešitev. Kot ste dejali, je to peto poročilo. Svet eh, je vedno eh, razpravljal na ravni ministrov, to ni veljalo za parlament, tako da me veseli, da smo danes dobili priložnost, da predstavimo eh, to poročilo tudi v pristojnem parlamentarnem odboru, tako da boste obe inštitucije informirane. Tukaj poskušamo pokriti tri zadeve. Najprej želeli podati sliko stanja na naši zunanjih eh, meja za obdobje, ki ga pokriva poročilo. Potem želimo podati informacije o izvajanju zakonodaje v državah članicah, sploh eh, kar zadeva pravni red povezan z nadzorom zunanjih meja in odprave notranjih, eh, torej kontrol na notranjih mejah in podati dogajanje na drugih področjih v povezavi z eh, razvojem politike in izvajanjem politike, eh, vizumska politika, sirene, vizni informacijski sistem ali politika vračanja in ponovnega sprejema. Ne vam podam povzetek eh, osnovnih ugotovitev tega petega poročila, kar zadeva zunanje meje in situacije glede neregularnih prehodov meje. O tem ste govorili že včeraj, ko ste govorili o projektni skupini za sredozemlje. Opažamo, da je največji migracijski pritisk na srednjem sredozemlju proti Italiji in Malti. O tem ste govorili včeraj in v to se ne bom spuščal, ker zadeva druge dele zunanih meja so okoliščine v primerjavi z osrednjim sredozemljem in eh, prejšnjimi leti so razmerno stabilne, z nizkimi številkami in se tudi zmanjšuje, kar zadeva Zahodni Balkan. Želeli smo predstaviti eh, tudi mm, stanje znotraj šengenskega območja, pri čemer je treba upoštevati, da gre za območje brez notranjih mejnih kontrol. Eh, s Frontexom že nekaj časa sodelujemo pri pripravi in razvoju spremljanja sekundarnih eh, prehodov tretjih državljanov, tretjih držav, ki nimajo pravice prebivanja v eh, državah članicah, ki, ki prehajajo meje znotraj Evropske unije. Želi smo zbirati informacije, ki bi Frontexu omogočali neko analizo tega gibanja znotraj šengenskega območja. To bi bilo zelo dobro ugotoviti zaradi celotnega delovanja šengenskega območja in odnosov med državami članicami. Ker zadeva izvajanje zakon, pravnega reda povezan z notranjim mejami, smo imeli v obdobju poročanj dve državi, ki sta ponovno uvedli notranje kontrole oziroma kontrole na notranjih mejah, Poljska za dva tedna v povezavi s konferenco Združenih narodov o podnebnih spremembah, eh, potem pa nizozemska tudi za dva tedna v zvezi z vrhom o jedrski varnosti. Zunaj tega obdobja pa je tudi Belgija za šest dni uvedla take kontrole junija v povezavi z vrhom G7. Vsi trije primeri so bili ustrezno sporočeni komisiji in tudi javnosti, kot tudi drugim državam članicam primeru Poljske je ta tudi poroč, poročala o rezultatih opravljenih pregledov, tako da ne vidim razlogov, da bi ogovarjali tem ukrepom. Kar zadeva možne kršitve in pritožbe držav članic. Prvo vprašanje, s katerim se ukvarjamo, so policijske kontrole na notranjih mejnih eh, območjih. Eh, takšni pregledi so dovoljeni, kot veste, či, če nimajo takšnega učinka kot mejne kontrole. In tukaj redno dobivamo pritožbe od državljanov, ki so deležni to vrstnih pregledov na poti. Po vezavi s tem je treba pogledati tudi možno ovire na notranjih mejah, naprimer na notranjih mejah eh, pri prekoračitvi meje po avtocesti lahko imamo zaradi razlogov cestne varnosti omejitve hitrosti in ovire, kar pa ni problematično. Trenutno preizkujemo pet držav članic glede izvajanja AKIA. Smo v predhodnem postopku pred ovire postopka za kršitve. Kar zadeva formalne kršitve, imamo samo eno, takšen postopek proti eni držav, ki eh, namerava upoštevati odgovornost eh, prevoznikov v notranje evropskih letalskih eh, poletih, eh, kar ne bi veljalo samo za zunanje meje. In še zadnje in ne na zadnje, na tem področju imamo primere povezane z spoštovanjem temeljih človekovih pravic na mejah. In še en dodatni primer, ki se nanaša na eno državo in je povezan z zadeve, povezane z prostim pretokom ljudi pri prehajanju meja. To so torej tekoči primeri. Še kaj, kar moramo omeniti glede trenutnega stanja ob upoštevanju, da se še ni sprijel odločitve za odpravo notranji kontrol pri Bulgariji in Romuniji. Bi rada komisija še enkrat izrazila podporo za to, da se to odpravi, ko boste obe državi spomnili pogoje, ampak to vprašanje je v rokah sveta. notranje v komisiji in tudi v sodelovanju z držav članic smo začeli pripravljati izvajanje novega šengenskega elevacijskega ocenjevalnega sistema jeseni leta 2013. Novi eh, sistem bo, se bo začel praktično uporabljati 27. novembra tega leta. Doslej imamo večletni program ki določa časovnico eh, držav članic, ki naj bi bile pregledane v obdobju 2013 do 2019. Prav tako smo sprejeli standardni vprašalnik, ki ga bomo uporabili za eh, vsa, eh, vse ocene, vse evalvacije. Naslednji korak bo sprijem letnega načrta za 2015, ki bo bolj natančno opredelil eh, ocenjevanje petih držav članic, ki so predvidene za oceno v naslednjem letu. Prav tako možnosti ni napovedanih obiskov, kar je lahko vključena katerekoli država. Tukaj imam tudi od Frontexa, Europola in Agencije za temeljne pravice eh, zahteve za vključitev v delovni program, kar bomo upoštevali, ko bomo sprejeli delovni program jeseni tega leta. Kar zadeva ostala, letočko poročilo, se ne bom spuščal v podrobnosti, tukaj govorimo tudi o delovanju šengenskega vizumskega sistema, šengenskega informacijskega sistema, kar zadeva viz. Od 1. aprila je sistem obravnaval 6,7 milijonov prošen za izdajo vizumo, prihajamo do konca prihodnega obdobja v jeseni, ko bodo države članice sistematično preverjale prstne otise v visu, ko bodo ljudje prihajali zunane meje. To se bo začelo dogajati od oktobra 2014, o tem tudi obveščamo države v našem poročilu. Nekaj smo zapisali o tem, kje smo pri liberalizaciji in olajšanju vizumskega režija, režima za ljudi, ki prihajajo iz Zahodnega Balkana in prosijo za azil. To je še vedno problematično področje, tako da skrbno spremljamo razvoj dogodkov. Kar zadeva ostale točke, se ne bom spuščal podrobnosti, seveda pa lahko postavite svoje vprašanja in več eh, podatkov boste našli tudi v šestem poročilu, ki ga bomo izdali novembra tega leta. Hvala. Hvala lepa, gospod Nilsen. In še enkrat novim članom v odboru, tukaj gre za ta zdravstveni pregled, health check, mestni pregled, delovanja šengenskega območja. In to je pravi test za naš odbor, saj kaže, koliko manj se je potrebno in to je tudi preizkuša našo možnost presoje. Ko zbiramo to, ta seznam zakonodaje, o čemer sem govoril včeraj, Če imate interes za posamezna področja, se lahko gledate posamezna področja, ki bi vas lahko zanimala. Tudi pri šengenskem območju smo imeli določene osebe. Gospod Koeljo, gospod Lopes Aguilar eh, sta na tem področju zelo aktivna, gospod Koeljo je bil poročevalen na tem področju, tako da bo govoril prvi. Izvolite. Hvala lepa. Najprej bi se zahvalil Evropski komisiji za poročilo, ki se zdi zelo pozitivno. Šengensko območje je vredno obarvati, sploh eh, kadar slišimo glasove populističnih eh, politikov, ki napadajo prost eh, pretok ljudi. Zelo dobro je, da redno ocenjujemo delovanje šengenskega območja, odkrivamo nepravilnosti in jih eh, popravimo. Kar zdaj je opročilo komisije, bi se lotil štirih točk. Najprej kontrole na notranjih eh, mejah. Zavedati se moramo, da sta, oziroma vedeti moramo, da sta Poljska, Nizozemska in Belgija začasno uvedli eh, nadzor na notranjih mejah in sicer v skladu z veljavnimi predpisi, kar mm, sploh eh, ne zaskrbljuje. Imamo pa tudi nezakonite kontrole na notranjih eh, mejah in pri trenutni oceni eh, komisiji, komisije. V ostalih državah članicah bo zelo zanimivo videti, kakšen bo rezultat. Dobro bi bilo, če bi komisija upoštevala tudi stališče um, Evropskega parlamenta do Bolgarije in Romunije. Ne bi bilo dobro, da bi se to svetu uh, blokiralo. Želimo si olajšanega dostopa za Bolgarijo in Romunijo, kar zadeva korake na poti do novega šengenskega ocenjevalnega sistema. Upamo, da bomo o tem več informacij dobili v naslednjem poročilu komisije z več podrobnostmi o tem, kako eh, se uporablja ta nov sistem. Novi sistem eh, ocenjevanja bi moral biti skupni sistem in eh, s tem bi moralo šengensko območje dobiti večjo verodostojnost. Na vsak način pa potrebujemo ocenjevalni mehanizem, ki nam bo omogočal preverjanje, ali šengensko območje resnično deluje, šengenski sistem deluje. Eh, prav tako bi čestito komisiji za to, da je rešila vprašanje nenapovedanih eh, kontrolnih obiskov. Svet je želil to določilo izključiti iz predelanega šengenskega sporozuma. Vendar je bilo to ohranjeno in veseli me, da se takšni nenapovedani, nenapovedani pregledi ne omejujejo na še ne ocenjene države članice, ampak se izvajajo v vseh državah članicah. Tako je mogoče ugotoviti, ali v kateri od držav članic ne izvajo šengenskega pravnega reda na ustrezen način in zato komisiji čestita. Hvala lepa, Carlos. Juan je naslednji. Uh, Mislim, da je zelo dobro, da dobimo od komisije takšno poročilo, da vidimo, kako je šengensko območje delovalo en največjih bogatstv celotnega evropskega sistema je tam šengensko območje. V celotnem postopku so mnogi od nas izpostavili, da Evropa ni samo notranji trg in prost pretok blaga in storitev, ampak tudi prost pretok evropskih državljanov, ki se lahko svobodno gibljajo po območju. Hkrati pa smo morali tudi večkrat eh, opozarjati na to, da kljub temu, da je šengensko območje ena največjih vrednot eh, Evropske unije, vendarle ni mm, nek perimeter Evropske unije. Nekatere pomembne države članice niso vključene v šengen, služene na okoljestvo in nekatere ne, Evropske, torej ne članice Evropske unije pa so del šengenskega območja, kar pogosto pozabljamo. Naj omenim tudi to odprto vprašanje Bulgarije in Romunije. To vprašanje ostaje odprto že kar nekaj časa. Ti državi ne dobita statusa članic, popolnega statusa članic v šengenskem območju, zaradi tega, ker ni soglasja v svetu. Moje bi izpostavili staviti države članice, ki so za to odgovorne. Bolgarija in Romunija sta opravili svoje domače naloge in izpolnili pogoje, tako da je sramotno, da se to še ni zgodilo. Morali bi zahtevati to podporo, ki jo je izražal tudi Evropski parlament pred eh, zasedami sveta. In upamo, da imamo tudi podporo komisije pri tem bi pa rad slišal od komisije tudi nekaj o ravnanju tistih držav, ki niso članice Evropske unije, so pa članice šengenskega območja. Kako je z njimi? A izpolnjujejo pogoje in standarde kot tiste države članice, ki so vzpostavili šengensko območje? In še nekaj o švicarskem referendumu ki je sprožil razpravo, ki smo imeli v zadnjem mandatu tega parlamenta. Imeli smo razpravo o samo eni temi v odboru Libe na to temo. Zanima me, kako se stvar razvija naprej, kakšno je trenutno stanje in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 uporabo šengenskih sporazumov in vidimo, da tabela komisije ka, kaže, kako so pravila Dublina 2 in Dublina 3 nepravična do mediteranskih držav. Center in vzhod od sredozemlja so regije, kjer je največ primerov nelegalnega prečkanja zunanje meje šengenskega območja. Ampak eh, v nasprotju s tem, kar se dela za boj proti nelegalnemu priseljevanju vidimo, da so Nemčija, Švedska in Belgija tiste, ki zasedajo prva mesta pri nezakonitem bivanju. Ampak eh, priseljenci se ne ostavijo na meji, ampak gredo v druge države v šengenskem prostoru. In uredbi Dublin 2 in Dublin 3 pravita, da so države članice tiste, kamor gredo eh, kamor gredo eh, priseljenci in da so te države tudi eh, tiste, torej da so države tiste, ki so ob meji, ki nosijo največje stroške. Italija in Grčija, naprimer, to so države, ki nosijo zelo veliko breme, dosti večje breme kot pa severne eh, države, pri tem pa ne dobijo nobenih dodatnih sredstev in morajo se same soočati s to nalogo. In ko si predstavljamo vse težave, v katerih eh, sta se znašli ti dve državi, zlasti Grčija, Grčija je dejansko v kritičnem stanju, Tež, lahko si predstavljamo, da tisti, ki prečkajo mejo, ostanejo potem v nesprejemljivih pogojih v e, begunskih centrih oziroma v centrih za tujce. Mislim, da moramo Dublin 2 in Dublin 3 spremeniti tako, da bodo države, ki so končna destinacija migrantov, tiste, ki bodo nosile vso težo, Eh, priseljevanja, ne samo države, ki so ob zunanji šengenski meji. Tu moramo povdariti načelo solidarnosti iz eh, drugega člena pogodbe. Moramo zagotoviti, da to načelo ne bo mrtva črka na papirju. In če bomo to naredili, bomo pokazali, da eh, podpiramo evropsko integracijo. Hvala lepa. Thank you, Mr. Chair. Uh, jag ska prata svenska. Uh. Govorila bom švedsko. Gospa Post ima besedo. Eh, prosti pretok ljudi v Evropski uniji je eden od osnovnih stebrov človekovih pravic. Veliko držav članic je, ki kjer uprave ne vedoči so dobro, kako ravnati z ljudmi, ki potujejo po Evropski uniji. Lahko vam povem, kako je na švedskem. 800 Romov je bilo izgnanih iz njihovih domov brez kakršnega pravega razloga. Javni organi enostavno ne razumejo teh vprašanj. Človek dobi občutek, da eh, skupine eh, ekstremne desnice na Švedskem zelo dobro izkoriščajo to situacijo in eh, na ta način te skrajne skupine tudi izboljšujejo svoje volilne rezultate. Zato moramo točno vedeti, kaj to pomeni za demokracijo. Moramo zagotoviti tudi, da bodo države članice imele vse potrebne informacije. Države članice morajo izpolnevati svoje nalogo in ustrezno eh, obveščati in informirati pristojne organe. Hvala lepa, gospa Stevens. Dank u wel, voorzitter. Ik heb... Najlepša hvala. Imam nekaj vprašanj. Najprej se želim komisiji zahvaliti za zelo zanimivo poročilo. Sedaj pa vprašanja. Frontex. Rekli ste nam, da 12 držav članic še ni poslalo eh, Frontexu ustreznih številk, statističnih podatkov in da je potem tu še dosti drugih podatkov, ki niso bili poslani oziroma eh, je veliko nepopolnih podatkov. Ali veste mogoče, zakaj te države niso motivirane? Ali imajo te države eh, tehnične probleme ali gre enostavno za pomankanje volje? Želela bi več informacij o tem, kako države članice sodelujejo s Frontexom. Potem še nekaj. Mislim, da gre tu tudi za. Eh, eh, za eh, vprašanje prstnih odtisov. Ko tujci pridejo v naše države, se jim vzame prstne odtise, ampak v nekaterih primerjih se ti prstni odtisi ne oduzemajo. Kako lahko razložite te razlike? Zakaj se prstni odtisi ne jemljajo posod? Kako naj se izrazim? Ali policisti niso bili ustrezno obveščeni ali enostavno ne vedo, da morajo eh, vzeti prsne vtise ali so potem kakšne posledice ali obstajajo kakšna tveganja za te ljudi, če eh, ti ljudje niso bili ustrezno eh, registrirani. Ali lahko to vpliva naprimer na reševanje prošnje za azil? Potem so tu še drugi postopki, ki bi lahko bili hitrejši. Ali eh, lahko dejstvo, da prsnih odtisov ni, zaplete postopek obravnave prošen. Potem ali obstanejo tudi pomankljivosti pri presojanju Eh, šengenske zakonodaje in kako se bo eh, komisija soočila s tem, če je temu tako. Hvala lepa. Končno. Nagovornica, gospa Winberg. Najlepša hvala. Nekaj vidiko smo eh, slišali o tem, kako to vpliva na švedsko tudi. Ampak v glavnem se po eni strani borimo oziroma ukvarjamo s tem, kako ljudi poslati nazaj v Romunijo in kako se jih znebiti. Ampak eh, mi jim tudi plačujemo eh, pot vrnitve. Menimo pa, da bi Romunija morala prevzeti svoj del eh, odgovornosti in eh, mislim, da Romunija dobiva tudi sredstva za to, da eh, pomaga pri vključevanju Romov v, eh, v družbo. Eh, na švedskem imamo velik problem s prosjačanjem. In uh, situacija postaja vedno hujša. Mislim, da bi morali pozvati Romunijo, da ustrezno črpa sredstva, ki so na razpolago za ta namen in da ustrezno vključi svoje Rome v e, družbo. Če si pogledamo vprašanje Eurodaka. Ko se odzemajo prsni odtisi? Ostanejo 18 mesecev, potem pa enostavno Eh, te kartoteke zapadajo in veliko držav članic mogoče enostavno zaradi tega ne jemlje eh, prstnih otisov. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo spet komisiji. Uh, hvala lepa, eh, gospod predsedojoči, hvala lepa za vse hvalo za naše poročilo. Najprej, kot je rekel gospod Kveljo, novi mehanizem evalvacije Schengna bo v prihodnje tudi predstavljal eh, osrednjo točko zbiranja podatkov za eh, taka poročila in tako bodo mogoče poročila tudi lahko bolj eh, osredotočena. Ko bomo imeli vse potrebne informacije, jih bomo lahko uporabili in dali tudi bolj ustrezno sliko o delovanju Schengna. Kar zadeva vprašanje pridruženih držav, ne morem reči, ali so v boljšem ali v slabšem položaju, ko pride za spoštovanje šengerskega akija. Pridružene države eh, so tudi predmet pritožb, eh, tako kot so to države članice, vendar pa ni nobenega razloga, da bi jih tukaj eh, kakorkoli izpostavljali z vidika spoštovanja akija. Potem je tu še vprašanje referenduma v Švici o prostem pretoku ljudi, eh, pravno gledano gre za dva različna sporazuma, ampak odvisno bo seveda vse od tega, kaj bo eh, Švica želela narediti za rezultati o prostem pretoku ljudi in to mogoče lahko potem vpliva tudi na eh, šengenski sporazum. Še nekaj komentarjev je, ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak vsi ti komentarje podarjajo eno eh, dejstvo in sicer Schengen je kompleksna zadeva, težko je spremljati, ali dobro deluje. In eh, eh tudi aki eh, vpliva na, na eh, spoštovanje drugih eh, zakonodajnih aktov kako država članica eh, spoštuje recimo eh, direktivo o prostem pretoku, to vpliva potem tudi na spoštovanje šengenskega sporazuma. Kar pa zadeva zbiranje podatkov na ravni Frontexa, vprašali ste, zakaj toliko držav članic ni poslalo podatkov. Po eni strani gre za novo nalogo, Frontex eh, zahteva podatke od držav, ki še niso poslale. Razumemo, da je včasih težko za države članice vse podatke zbrati in jih tudi sistematično organizirati. Zakaj gre tu? Tu ne gre samo za število ljudi, ki so bili prijeti, ampak gre tudi za to, da dobi Frontex več informacij o tem, odkot so ti ljudje kako so prišli v zadevno državo članico in to je povezano z vprašanjem azila. To, kar je zanimivo, recimo, je lahko naslednjo. Ali je, to je hipotetični primer, ali je neka oseba prišla direktno v eh, Nemčijo zakonito, ampak je potem ostala dlje, kot je dovoljevalo dovoljenje. In ali je država članica prišla v Nemčijo eh, preko neke druge države. To so podatki, ki jih pričakujemo od držav članic. Želimo, da jih zbirajo sistematično. Eh, vem, da to zahteva nekaj časa, eh, vendar pa skušamo na države članice vplivati, da to počno, kajti to je zelo pomemben element za ugotavljanje delovanja Schengna. Potem zadnje vprašanje je manje prsnih odtisov. S tem se ukvarjamo sedaj. Pritožbe smo dobili od drugih držav članic te pravijo, da nekateri prosilci za azil čisto odkrito povedo, da so prišli skozi drugo državo, ampak tam jim niso odzeli prstnih otisov in niso bili vnešeni v Eurodakt. E, e, uredba Dublin 2 in Dublin 3 je zelo težka za uporabo. Potem so še drugi razlogi. Včasih lahko priseljenec enostavno zavrne dajanje eh, prstnih odtisov. Kaj pa se lahko v takem primeru naredi? Kaj je pravno in sorazmerno, kar se lahko naredi? In eh, teh vprašanj danes ne moremo eh, odgovoriti, ampak to so vprašanja, o katerih razpravljamo z državami članicami. Upam, da sem odgovoril na večino vprašanj, če sem na katera pozabil, me prosim spomnite. Preden boste odšli, gospod Kveljo, naj vam omenim samo to. Naš odpor je posvetil veliko eh, časa temu, da bi spremenili način upravljanja in evalvacije Schengna. Eh, veliko se ukvarjamo z vprašanji Schengna, zlasti kar zadeva nacionalne evalvacije in mislim, da bomo po poletnih počitnicah lahko pripravili konkretne predloge. Mislim, da je to dobra razprava. E, kolegi, ki se boste s tem ukvarjali, boste videli, da to vprašanje vsebuje še dosti več. Ne samo varnostne vidike, ampak spada tudi vizna politika, varnost, e, e, vidiki pravic. In po poletju, kot sem rekel, bomo pripravili predlog verjetno boste šli zgodaj na eh, počitnice, zato ker že nekoliko prehitevamo oziroma smo naredili več v tem času, kot smo predvideli. Zahvaljujem se vam za disciplino pri času za govor. Upam, da niste tako kratki zaradi utrujenosti. Upam, da boste tako spoštovali dodeljeni čas tudi po poletju. Prosim, nadaljujte s to prakso. Upam, da nisem koga pozabil pravna služba, pravna služba, ampak eh, časa imamo veliko. Sekretarjat me je ravno kar prekinil, ampak naj nadaljujem. Prosim, bodite ravno tako disciplinirani tudi po počitnicah. Razprava je bila eh, dobra in ljudje ste spoštovali, torej članice in članice spoštovali čas za govor. Če želite ostati za naslednjo točko, No, meni se na prvi pogled zdi to nekoliko dolgočasna tema, ampak vseeno gre za predstavitev se strani pravne službe. Ja, ampak naslov je zelo dolg. Gre za sporazum med EU in Mauricem. In sicer bomo govorili o glavnih elementih te problematike mednarodnih sporazumov, v katere je vključen tudi eh, parlament. Gospod Alek, se opravičujem, da vas tako, tako uh, nezanimivo, da sem vas predstavil na tako, na, na tako nezanimiv način. In mogoče boste lahko pohiteli, tako da bomo lahko hitro šli na kosilo. Ampak pravna služba je zelo pomembna in vnaprej hvala za vašo predstavitev. Uh, Spoštovani predsednik, spoštovane članice in člani, zelo sem vesel, da sem tukaj, da lahko povem nekaj besed o zadevi, ki je bila vrožena pred sodišče pred eh, tremi leti na eh, pobudo eh, odbora Libe in eh, odbora za zunanje zadeve. Gre za sporazum med EU in Mauricijem o eh, pogojih za prevoz eh, osumljenih piratov. In Eh, ta zadeva se je nanajala, nanašala tudi na pogoje po prevozu. Eh, zadeva je povezana z sporazumom, ki je bil sklenjen v okviru vojaškega sedelovanja 24. junija tega leta je sodišče podprlo par parlament proti svetu in je razveljavilo sklep sveta z dne 12. julija 2011. Kje je bil problem? Prvi problem je bil naslednji. Svet je ta sporazum zaključil eh, samo na pravni podlagi člena 37 Evropske unije. To uh, je pomenilo, da v postopek parlament ni bil sploh vključen, niti v fazi pogajanja, niti v fazi zaključevanja. Uh, od parlamenta se ni zahteval niti pristanek, niti nismo bili obveščeni. Zato smo vložili uh, zadevo pred sodišče in uh, za, zahtevali tudi interpretacijo klauzole o ekskluzivnosti uh, člena. 186. Take sporazume je brez parlamenta mogoče eh, skleniti samo, če gre za izključno zunanjo politiko. Eh, ampak tu gre še za pravico informiranosti sveta, po členu 118, ki pravo, da bo Evropski parlament takoj in v celoti obvečen v vseh fazah postopke, kar pomeni, da je treba parlament obvestiti tudi o preliminarnih fazah sklepanja eh, mednarodnih sporozumov. Potem smo analizirali tudi analizo in vsebino Eh, omenjenega sporazuma in smo gotovili, da ne vsebuje samo vidikov zunanje in varnostne politike, ampak da vsebuje tudi eh, pravosodno sodelovanje, kazenske zadeve in tako naprej. In policijsko sodelovanje recimo. Prav tako se eh, sporazum nanaša na razvojno sodelovanje, kajti sporazum eh, govori tudi o razvojni pomoči eh, Mauricijo in to je povezano tudi z novimi proračunskimi postavkami. Sodišče se je prvič izrazilo o eh, klauzuli izključnosti e, in reklo, da so različne razlage možne. Sodišče je podprlo eh, razlago, ki podpira notranju razdelitev pristojnosti med eh, institucijami v svojih sklepih je sodišče reklo, da je treba zahtevati pristanek eh, eh, parlamenta v takšnih primerjih, ampak tukaj je bilo več eh, elementov različnih politik vključenih v sporazum in noben od teh elementov ni bil predominanten. Naj se osredotočim na drugi tožbeni razlog. Gre za zaključke interpretacije člena 18.10. Kar zadeva ta sporazum, je svet eh, parlament obvestil o začetku pogajanj marca 2010. Naslednjič, ko je parlament kaj slišal o tem sporazumu, je bilo oktobra 2011. To je bilo tri mesece potem, ko je bil sporazum že zaključen in podpisal in je že veljal tri mesece in eh, je že bil objavljen v uradnem listu. To pomeni, da je svet, svet zadrževal vse informacije pred parlamentom, da parlamenta sploh ni informiral o tem, kaj se dogaja. Sodišče je zauzelo naslednje stališče. To je bila kršitev osnovnih eh, postopkovnih zahtev in zato je sklep sveta bil razveljavljen. Kaj lahko iz tega sklepamo? Sodišče je razno reklo, da uh, člen 218 pred <clears throat> pogodbe o delovanju EU eh, predstavlja obveznost. Drugič, cilj tega člena je zagotoviti, da je Evropski parlament v stanju izvajati demokratski nadzor na zunanjem delovanjem EU in eh, da, da zagotovi spoštovanje svojih pristojnosti. To je izraz demokratičnega načela, na kateri temelji Evropska unija. Tretjič, sodišče je jasno reklo, da kršitev eh, te zahteve eh, eh, vodi k razveljavitvi sklepa sveta. Četrtič, sodišče je razsodilo, da ta člen po, po, pokriva vse eh, sporazume, vključno se sporazumi, za katere je odgovoren odbor Libe in petic sodišče reklo, da ta člen podpira tudi vse faze postopka, se pravi od začetka predloga komisije, eh, vključno z pogajanji, eh, podpis eh, in tudi prekinitev uporabe. Vse, vse, o vseh teh fazah bi moral parlament biti takoj in v celoti obveščen. Končno vprašanje. Eh, tu gre za odločbo sodišča. Kaj to pomeni za naš odbor? Ena opcija je naslednja. Potem, ko se bomo pogovorili z novim komisarkem ali komisarjem o tem, kako bodo eh, izvršili to sodbo, bo stvari bolj jasne. Ta sodba parlamentu daje pravice, da sodeluje v pogajanjih. Tu gre za zagotavljanje demokratičnega pregleda nad postopki in vsebino, da lahko to nalogo opravlja parlament, mora parlament dobiti od komisije in sveta vse informacije. In prav tako se morajo upoštevati stališče parlamenta o vseh fazah. Parlament lahko eh, izrazi svoje mnenje tudi o začasni operabi sporazuma. In kot sem rekel prej, če te zahteve niso izpolnjene, če pride do kršitve osnovnih zahtev, potem potem to predstavlja kršitev pogodbenega člena. Torej imamo sedaj sodiš, eh, odločbo sodišča, obstaja pa že ena predhodna odločba sodišča, ko je šlo za sporazum z Tanzanijo, kjer tudi parlament ni bil ustrezno obveščen. Hvala. Thank you very much, Mr. Alec. Um, could I, uh, sorry, I was joking a little bit earlier about Russia. Hvala lepa. Prej sem se eh, šalil, ko sem rekel, da morate pohiteti, da bomo lahko šli hitro na počitnice. Eh, naj poudarim, eh, da je pravna služba Evropskega parlamenta zelo pomembna, eh, to morajo vedeti predvsem novi poslanci. Eh, Eh, odločitev sodišča pa je ključnega pomena za naš odbor, kajti eh, naš eh, odbor se ukvarja številnimi mednarodnimi sporazumi, zato je to zelo pomembno. In trenutne informacije morajo biti še dopolnjene. Veliko posledic bo tudi za predstavitve komisarjev. Torej, veliko bo eh, posledic, eh, ki izhajajo iz eh, te sodbe. Hvala lepa za to predstavitev. S tem mislim, da bomo predčasno zaključili sejo. Naj se zahvalim vsem poslancem, ki so ostali v dvorani. Želim vam prijetne počitnice in seveda to velja tudi za vse zaposlene. Prijetne počitnice torej in se vidimo v septembra. Hvala lepa